prosim če zasedete svoje mesta odvarjam zasedanje to zasedanje obeležuje zasedanje prve skupine delovne skupine za spremljanje izvajanja večletnega finančnega okvira 2014-2020 verjetno komentarjev kar zadeva dnevni red ni tako da to potrjujemo bi pa tudi povdaril, da imamo na podlagi pisnega postopka po členu 54 predlog za pridružitev k poročilu odbora za regionalni eh, razvoj, kar zadeva solidarnostni sklad, tako da bomo pridružili odbor na podlagi člena 54, potem uh, osnutek zapisnika 19. novembra 2015, kakšen komentar. Če ne, je zapisnik potrjen. Tako, zdaj pa kar takoj prehajamo na sestavljanje skupine za monitoring, za spremljanje. Torej, še posebej hvala poročevalcema, gospod Olbrihto in gospod Toma v imenu odbora za proračun in pa tudi članom odborov ITRE, KULT in EMPL, ki so bili vabljeni k sodelovanju na podlagi vsebine današnjega sestanka. Prav tako pozdravljam predstavnike komisije, ki predstavlja generalne direkcije za proračun RTD, EAC, GROW in EMPL. Prav tako se jim njim zahvaljujem za prisotnost. Naj spomnim, da smo prejšnji teden imeli razpravo o srednjeročnem pregledu večletnega finančnega okvira 2014-2020. Začeli smo z razpravo na podlagi odličnega dokumenta, ki ga je pripravil oziroma sta ga pripravila naša soporočevalca, gospod Olbricht in gospa Toma. In kot eh, je zapisano v tem dokumentu, je v okviru pripravljenih aktivnosti za eh, ta srednjošnji pregled. Eh, predvideno, da odbor za proračun preuči delovanje in izvajanje novih inštrumentov, ki so predvideni v začetnem finančnem okviru in izvajanje prioritetnih političnih programov za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Prav tako pa nas seveda skrbi mm, to, kar se dogaja s proračunom, kajti glede na težave, ki jih imamo s prevzemanjem novih obveznosti, ki izhajajo iz eh, kriz, različnih kriz, pa naj gre za dožniško krizo, grško krizo, eh, migracijsko krizo, kar naenkrat prihaja do pojava nekih proračunskih satelitov v obliki skrbniških skladov, trust funds, kar nekako ne olajšuje parlamentarnega nadzora in eh, prav tako to ne omogoča jasnega in razumljivega pregleda evropskega proračuna za evropske državljane ciljem, da bi v čim boljših pogojih organizirali pripravo tega srednjeročnega pregleda, bomo do marca 2016 upravili vrsto zaseden, kot je današnje. In to prvo zasedanje skupine za spremljanje ali monitoring, ki poteka eh, danes, se bo osredotočilo na izvajanje inštrumenta fleksibilnosti v okviru večitnega finančnega okvira in pa na vprašanje plačil tako da moramo zdaj preveriti, kaj se dogaja s temi plačili. Sestanek bo razdeljen na tri dele in vsak del bomo začeli z uvodnim nagovorom, potem pa bo sedil, sedila vrsta vprašanj, odgovore bo sta pripravila potem eh, poročevalca in opomnike je pripravil sekretarjat našega odbora in pa posamezne tematske strokovne službe. Imate tudi dokument pravne službe, kar zadeva plačila in posebne inštrumente. Naj spomnim, da moramo nujno zaključiti ob 11. uri, kajti ob 11. glasujemo. To pomeni, da bom eh, imel zelo delikatno in nehvaližno nalogo, eh, saj bom moral zelo strogo omejevati čas za govor, tako da pred eh, nadaljnega besedo dajem gospodu Olbrehtu za pet minut, ki bo podal uvod v prvo razpravo, kar zadeva torej inštrument fleksibilnosti. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, res je, danes začenjamo z razpravo o pregledu oziroma reviziji večetnega finančnega okvira 2014-2020. In to, kar nas v bistvu najbolj zanima kot poročevalce, oziroma naju kot poročevalca, je kako dobiti čim boljši pregled nad eh, stanjem danes, kar zadeva začetni finančni okvir 1420. In v prihodnih tednih želimo pokazati, da mora biti stališče parlamenta to, da se ne le pregleda, ampak tudi prilagodi začeti finančni okvir. Kajti smo v zelo težki situaciji, ki dejansko zahteva spremembe spremembe uredbe. Ampak, če to želimo, moramo v prvi vrsti razumeti, kako večletni finančni okvir sploh deluje, kakšni so rezultati uvedbe inštrumenta fleksibilnosti v večletni finančni okvir 2014-2020. In po dveh letih tega novega večletnega finančnega okvira je vprašanje zdaj najbolj poenostavljeno povedano, ali zadeva funkcionira ali pač ne. Ta inštrument fleksibilnosti namreč kajti. Na koncu si bo treba zastaviti zelo jasno vprašanje in sicer, ali potrebujemo več fleksibilnosti v drugem eh, delu večletnega finančnega okvira in potencialno več fleksibilnosti v prihodnem večletnem finančnem okviru naslednjem. Vprašanje je ključno torej je, ali določbe o fleksibilnosti že danes dobro delujejo. Da pa bi to razumeli, moramo seveda dojeti celotno kompleksnost tega inštrumenta. Vse skupaj je zelo eh, tehnično zapleteno, eh, ampak konec koncev treba razumeti tudi filozofijo te konstrukcije. Drugo pa je to, da moramo vedeti, kje sploh stojimo. Kje stojimo zdaj po tem, ko smo dve leti uporabljali pač ta inštrument fleksibilnosti. In zanima nas, kje stojimo, kakšna je situacija danes, eh, kakšna bo situacija v letu 2016, kakšne so posledice uporabe inštrumenta fleksibilnosti v drugem delu večletnega finančnega okvira, ali naj nadaljujemo po tej poti ali ne. Vse to so vprašanja, ne le e, za danes, ampak tudi z vidika posledic. In zato potrebujemo zelo poglobljeno razpravo o tem, kaj dejansko so prednosti inštrumenta fleksibilnosti, kakšno je trenutno stanje in kaj je treba spremeniti, eh, kaj pa naj ostane takšno, kot je. Toliko za začetek. Hvala, gospod Olbricht, za ta ovodni nagovor, to predstavitev izzivov, s katerimi se soočamo in lahko pričakujemo pri, tej, pri tem pregledu oziroma bolje rečeno prilagoditvi. Torej, najprej inštrument fleksibilnosti, kot rečeno, in eh, nekako, da uokvirimo razpravo, predlagam, da besedo najprej dam gospodu Bederju, ki je direktor v Generalni direkciji za proračun. Eh, izvolite, 15 minut. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod poročevalec, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za povabilo, da lahko prispevamo k vaši prvi analizi trenutnega stanja finančnega okvira 2014-2020. S tem, ko ste se dotaknili vprašanja fleksibilnosti, smo zakorakali v globino ene ključnih tematik te analize. Seveda, to ni neka nova razprava, to ni nič novega, namreč že sama narava večletnega finančnega okvira je takšna, da omejuje fleksibilnost s tem, da opredeljujemo zgornje meje za glavne kategorije porabe eh, in eh, pa tudi odobritev plačil. Eh, vse to v večletnem finančnem okviru omejuje fleksibilnost, ampak znotraj teh omejitev večletne programe potrošnje lahko opredelimo in na ta način zagotovimo financiranje na srednji rok. Tako da imamo, kot vedno v vsakem večjem finančnem okviru, potrebo po iskanju nekega ravnovesja med disciplino in predvidljivostjo financiranja na eni strani ter fleksibilnostjo na drugi strani. Ampak v tem finančnem okviru 2014 do 2020, s katerim uh, imamo danes opravka, smo v situaciji, kjer smo imeli težave s fleksibilnostjo od samega začetka. Če smem samo spomniti na pogajanja, ki so nas privedla do finančnega okvira, kakršen pač je v tem trenutku, Evropski svet je februar 2013 prvikrat sprejemal finančni okvir, ki je bil realno manjši kot v prejšnjem okviru in tudi z velikimi razlikami v smislu dobritev in plačil. In eh, to je komisijo prevedo do tega, da je že takrat pravilno napovedala šefom vlad in držav, da ta finančni okvir preprosto ne bo zdržal, razen če, bomo, če ne bomo predvideli maksimalne možne specifične fleksibilnosti. In ravno ta zavezanost maksimalni fleksibilnosti je potem se znašla tudi v sklepih tega Evropskega sveta. Ampak vendarle mislim, da je čisto pošteno reči, da je bila to kar trnova pot, da smo uspeli spraviti na operativno raven eh, to fleksibilnost, ta inštrument fleksibilnosti in k vsemu temu je veliko pripomoglo tudi dejstvo, da je Evropski parlament pripisoval velik pomen fleksibilnosti in tudi dejstvo, da se je parlament eh, močno in ustrajno boril za to fleksibilnosti. Brez tega te fleksibilnosti ne bi bilo, prav tako ne bi imeli določenih eh, inovativnih elementov fleksibilnosti, ki izhajajo ravno iz Evropskega parlamenta. Tako da za obdobje 2014-2020 eh, imamo zelo omejen manevrski prostor, ampak nekaj fleksibilnosti je in imamo tudi določene nove instrumente fleksibilnosti, ki jih moramo preučiti z vidika njihove sposobnosti in primernosti za odzivanje na potrebe Evropske unije v tem obdobju. Že kar takoj naj vas upozorim na zelo pomembno razlikovanje. Namreč, Podal bom analizo inštrumentov fleksibilnosti, ki jih lahko uporabimo v proračunskem postopku. In eh, vse fleksibilnosti, ki jih bom obravnaval, so fleksibilnosti, ki jih proračunski organ lahko uporabi v proračunskem postopku in to je seveda pomembno z vidika eh, odločanja v svetu. Postopek eh, kvalificirane večine pa v svetu zahteva soglaše in eh, konsens in potem tudi soglasje parlamenta. Tako da ne bom omenjal tistega, kar je v bistvu najbolj vseobsežen inštrument fleksibilnosti v najširšem smislu in sicer sprememba finančnega okvira. Sprememba finančnega okvira je nekaj, kar imamo kot možnost, vse odkar smo sploh uvedli finančni okvir, vedno je bilo možno spremeniti zgornje meje v finančnem okviru, ampak seveda za zelo eh, visoko zahtevo po večini, še posebej v svetu. Začasno je bilo eh, možno sprejemati določene spremembe na podlagi kvalificirane večine, ampak od Lizbonske pogodbe kakršnakoli sprememba zahteva eh, konsens v svetu in soglasje parlamenta. No, zato se bom v tem trenutku zretočil na tiste inštrumente fleksibilnosti, ki jih imamo znotraj obstoječega okvira in ki jih lahko mobiliziramo v kontekstu proračunskega postopka. Vprašanja, ki še jih moram zastaviti pri teh inštrumentih fleksibilnosti v ožjem smislu, je, ali so primerni za dejstvo, da imamo zelo majhen manevrski prostor. Prav tako je potrebno vedeti, da verjetno nikoli nismo imeli finančnega okvira s tako majhnim manevrskim prostorom in rezervami. In to je rezultat zelo, zelo natančno odmerjenih zgornjih meja in pa želje zakonodajalca, da kolikor se le da že unaprej Eh, programira porabo eh, v določenih okvirih. Tako da nasplošno imamo le približno en odstotek zgornjih maja za 2014 do 2020 sredstev, ki torej niso programirana. Vse ostalo 99 odstotkov je že unaprej programirano in že to je seveda težavno izhodišče. No, kot drugo, opravka imamo tudi s nepredvidljivimi Eh, okoliščinami. Mislim, da ga ni potrebno še posebej izpostavljati v danih razmerah. Tudi politične prioritete se lahko spremenjajo, eh, kot eh, vedno namreč izpostavljate. Sedemletno, večletno obdobje financiranja ne sopada nujno z mandatom parlamenta. Parlament in komisija sta zdaj nova, torej eni so ta okvir določili, drugi ga morajo pa implementirati. In to pomeni, da moramo vse te naloge izvajati v strezno mero fleksibilnosti. Dva nabora inštrumentov fleksibilnosti imamo v tem okviru. Eno so tako imenovani posebni inštrumenti, katerih posebnost je, da v letnem finančnem oziroma proračunskem postopku omogočajo presežke, mm, preseganje zgornjih meja, tako kar zadeva odobritve in pa tudi plačila, oziroma obveznosti in pa eh, plačila. Eh, in to vprašanje odobrenih eh, plačil nad zgornjo mejo, mislim, da bo o tem govoril nekdo drug z vidika pravne perspektive, ampak komisija je pričena, da je tako plačila kot eh, tudi obveznosti lahko prilagajamo. Torej, tu vidimo dve, dva stolpca na podlagi cenica 2011. Rezerva za nujno pomoč, to je za nepredvidne primere v tretjih državah, torej humanitarna pomoč, potem solidarnostni sklad EU, tega smo nominalno znižili, ampak dejansko je še vedno višji, kot eh, smo ga kdajkoli porabili. To je torej namenjeno mm, pomoči v primeru katastrof v EU in je zdaj tudi možnost prenosa iz leta v leto, potem sklad za prilagoditev globalizaciji, tudi ta se je nominalno znižal, ampak še vedno je nad eh, mejo dosedanje porabe in tu gre torej za pomoč v primeru eh, zelo številnih izgub delovnih mest zaradi globalizacije. No in potem inštrument fleksibilnosti. kar eh, insideri na področju proračuna imenujejo flex. No in ta flex je zelo koristen element, saj je kar zajeten in sicer več kot 500 milijonov na leto že imamo v tem inštrumentu, pa tako se ga sme kumulirati čez eh, več let, prav tako pa ni predviden za kakšnokoli specifično porabo, tako da se proračunski organ sam lahko odloča, čemu ta inštrument gre in zaradi tega je verjetno inštrument tudi tako zelo koristen. Vsi ti inštrumenti, so se v veliki meri že uporabljali v proračunskih postopkih za obdobje 2014-2015. Najpomembnejša poraba kvantitativno gledano pa odpade na leta 2016, kot ste ravno kar izglasovali v kontekstu proračuna za leto 2016, več kot 1500 milijonov eh, in s tem je inštrument fleksibilnosti za prva tri leta tudi v polni meri izkoriščen. In to seveda v kontekstu tretjega migracijskega svežnja. Naj tudi dodam, da po letu 2016 ta inštrument fleksibilnosti ponovno pride na voljo eh, za obdobje po letu 2016, ampak eh, zdaj do leta 2016 je v polni meri porabljen. No, to so bili inštrumenti, ki so že obstajali in ki omogočajo tudi glasovanje nad zgornjo mejo. No, ampak eh, tu so tudi pomembni novi inštrumenti, ki sicer ne morejo povečati skupnega zneska, omogočajo pa prerasporeditve med eh, postavkami in med leti. To velja za skupno rezervo za mm, obveznosti. Eh, in eh, tudi za rast in zaposlovanje in še posebej zaposlovanje mladih, kar eh, mislim, da kaže tudi na namero zakonodajalca pri tem inštrumentu. No in na kratko povedano, to omogoča tudi, da se neporabljene rezerve v proračunu zbirajo, kumulirajo in prerasporedijo na nove postavke. Drug nov inštrument v našem naboru orodi pa je nujna e, rezerva. Ta namreč omogoča presežke letnih obveznosti in plačil do nič ciljih nič 3 odstotka BNP-ja EU. Evropska komisija vsako leto obvesti proračunski organ kakšen ta znesek je v absolutnem smislu v evrih, vedno približno 4,4-4,5 milijarde na leto, ampak ta nujna rezerva, oziroma rezerva za nujne primere, seveda zahteva dodatno preračunavanje v posameznem letu, ampak ne omogoča pa višanja skupnih eh, zneskov in zato je to potrebno v prihodnih letih kompenzirati z brisanjem določenih rezerv drugot. Tako da to je inštrument za prerasporeditev v bistvu. Omeniti moram še dva pomembna elementa fleksibilnosti, ki pa sta nekoliko drugačna po naravi. Najprej referenčni zneski v zakonodajnih aktih za večletne programe. Tu lahko prihaja do presežne ali pa nezadostne porabe, vse tja do 10 odstotkov na leto v skladu z programi, ki so bili ozakonjeni. To je torej fleksibilnost, ki omogoča krepitev določenih programov, če obstaja neka rezerva, prav tako pa omogoča eh, do neke mere tudi eh, predhodno financiranje, enak najbolj financiranje, če gre za programe, ki napredujejo z različnimi hitrostmi. No in potem je še en nov inštrument in sicer rezerva za kmetijske krize. In tudi tu vsako leto približno 400 milijonov zadržimo iz naslova neposrednih plačil v primeru, da je potrebno ta denar porabiti v primeru korist na tržištu, če se ne porabi ta denar, se ga potem eh, poplača kmetom. Naj samo še dodam kot eh, ilustracijo možne uporabe teh dveh novih inštrumentov, torej globalna rezerva za obveznosti in pa nujna rezerva contingency margin. To dvoje lahko dokaj vešče kombiniramo z namenom prilagajanja razpoložljivih rezerv med poglavji in med leti, naprimer globalna rezerva za obveznosti je trenutno omejena do leta 2017, ampak če proračunski organ želi porabljati rezerve iz prihodnih let, po letu 2017, pa dejansko lahko mobilizira tudi rezervo za nujne primere, to je contingency margin eh, in jih eh, razmeji v predhodna leta. Tako da ta dva inštrumenta je možno kombinirati, ampak v končni posledici to ne ponuja nobenih dodatnih možnosti v splošnem okviru. Vedno jih je, potreba, jih je potrebno od nekod drugot pokriti. No, samo da spomnim, Eh, globalne rezerve za obveznosti, to smo že porabili. In sicer 2,4 milijarde gre sta na Evropski sklad za strateške investicije EFSI. In, eh, tu smo takoj že izkazali potencial tega novega inštrumenta. No, te inštrumente lahko uporabljamo tudi za plačila in sicer ta rezerva za nujne premene, contingency margin, to smo zaenkrat uporabljali izključno za plačila in sicer leta 2014 smo na ta način omogočili 3,2 milijardi eh, dodatnih plačil z namenom odprave zamud pri izplačilih kohezijskih sredstev ampak dogovorili smo se, da bo v obdobju 2018-2020 to ustrezno odraženo v prilagoditvi te rezerve. Še zadnji, tudi nov inštrument v našem naboru orodij v kontekstu fleksibilnosti in sicer globalna rezerva za plačila, GMP, ta nam omogoča, da damo na razpolago razliko med zgornjo mejo za posamezno proračunsko leto in izvršenimi plačili. In eh, zopet, tu mislim, da je treba povedati, da je to koncept, ki ga je razvil in eh, uvedel Evropski parlament pri pogajanjih o tem finančnem okviru. In pričakujemo, da bo ta inštrument v prihodnih letih šele razvil svoj eh, polni potencial. Kajti, do neke mere to zagotavlja, da vsa plačila, ki so v tem finančnem okviru, dejansko lahko tudi porabimo z eno omejitvijo, namreč v zadnjih treh letih lahko prerasporedimo le 7, 9 ali 10 milijard, tako da ne sme priti do, raz, do tega, da bi bil ta razkorak med eh, odobrenimi plačili oziroma zgornjo mejo in pa izvršenimi plačili prevelik, kaj ti eh, na ta način lahko zagotovimo, da se vsa odobrena plačila dejansko lahko tudi porabijo. In to je spremembo primerjavi s prejšnjim finančnim okvirom, kaj ti, če spomnite, v prejšnjem sistemu smo več kot 15 eh, milijard evrov izgubili, jih nismo mogli porabiti, ker so bili pač v proračunu v napačnih letih, ko so bila plačila eh, nizka in tega nismo mogli prenesti v prihodna leta, ko so se kopičile zamude. Tako da bo ta mm, nov sistem to preprečil v prihodnje in sicer z tem, da so odobrena plačila pač na voljo v celotnem okviru. Torej leta 2015 je bilo le nekaj več kot 100 milijonov pričakujemo pa, da se bo ta inštrument po pomenu vse bolj eh, tudi bohoti v prihodnih letih. Torej, če zaključim. Naloga komisije, vaša naloga, naša naloga v nadaljnih razpravah je, da analiziramo delovanje teh posebnih inštrumentov, da preučimo ustreznost oziroma zadostnost zgornjih meja plačil in povedati moram tudi, da vas eh, spomnim eh, še na eno dimenzijo, še na eno razsežnost, na kateri smo zelo intenzivno delali v povezanem, ampak nekoliko drugačnem kontekstu in sicer gre eh, tu za rezultat, ki, za, <laughs> pardon, proračun, ki temelji na rezultatih, na uspešnosti. Torej, zdaj delamo na predlogih z vidika poenostavitev in to bo morda privedlo tudi do določenih predlogov za poenostavitev mobilizacije teh inštrumentov fleksibilnosti, kajti nekateri so postopkovno gledano zelo zapleteni z vidika mobilizacije, ampak tu se moramo zaverjati, da bo morda potrebno spremeniti uredbo, da bo morda potrebno spremeniti finančno uredbo in to nekako ni so enostavni postopki v nobenem primeru, ampak naš eh, podpredsednik oziroma naša podpredsednica je zelo zatočena na poenostavitve, tako da preučujemo tudi te postopke in te predloge v kontekstu srednjeročnega pregleda. No in še zadnja stvar, nekoliko obrobu, pa vendar to ima vpliv na fleksibilnost, namreč ta razprava bo izpostavila tudi vprašanje trajanja prihodnih finančnih okvirov, kajti trajanje, fleksibilnost, predvidljivost so pojmi, ki so neposredno medsebojno povezani. In še enkrat hvala lepa za to priložnost. Merci, merci pour cet éclairage. Et... Najlepša hvala, najlepša hvala za ta pojasnila. Dobro bi bilo, da bi čim prej dobili predloge komisije, tako bomo lahko tudi mi nadaljevali z našim delom. Sedaj pa gospa Evelyn Walder, vodja enota, enote za ustavno in proračunsko pravo, eh, govorila bo o plačilih in posebnih instrumentih. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora. Pet minut si bomo vzela. Vsi ste prijeli pravno mnenje, ki poglobljeno analizira to vprašanje in sedaj bom ta dokument eh, kratko povzela. Najprej bi rada dejala, da vsi FEMO, da eh, uporaba sredstev eh, onkraj zgornje omejitve ni predmet skupnih stališč vseh institucij. Ravno zato sta parlament in svet pripravila eh, enostranski izjavi, strinjala sta se, da se ne strinjata. Najprej obveznosti. Vprašanje je tukaj preprosto. Tretji člen v drugem odstavku eh, uredbe CFP in uvodna izjava 5 pravita, da se lahko ti instrumenti uporabijo onkraj zgornjih omejitev eh, prevzetih obveznosti. Razlikovati je treba med dvema skupinama posebnih instrumentov. Trije od teh instrumentov predvidevajo mehanizem nadomeščanja, nadomestila tekom več let. To pomeni, da ne smejo iti onkraj globalne zgornje omejitve eh, CFP. Tako velja za eh, člena 14 in 15, za globalno rezervo in pa tudi za eh, nujnostno rezervo ter za specifično prožnost zaradi eh, brezposelnosti mladih. Kar pa zadeva štiri ostale posebne instrumente, rezerva za uh, nujno pomoč, solidarnostni sklad, uh, prožnost in prilagoditev za prožnost. Tukaj ne predidevamo nadomestil. Vse obveznosti, ki se za to uporabijo, lahko dodamo zgornji omejitvi CFP. Evropski svet je 7. in 8. februarja 2014 eh, podal tudi izjavo o tem, deblokirali so eh, te instrumente in dejali, da je treba posebne instrumente vključiti v eh, večletni finančni okvir onkraj zgornjih meja in komisija podpira ta pristop. V tej fazi ugotavljamo, da za štiri posebne instrumente uporaba eh, onkraj zgornje omejitve obstaja, ta možnost obstaja. Vsaj kar se tiče obveznosti. In ti instrumenti so se že uporabljali onkraj eh, zgornjih omejitev. Kaj se dogaja na področju plačil? No, Eh, uredba nažalost ni ravno eh, popolnoma jasna, kar se tega tiče. Morda bi bilo dobro, da bi eh, pripravili umestno revizijo in popravili to nejasnost. V vodni zjavi 5 in v členu 3.2 je govora o uporabi sredstev onkraj zgornjih omejitev zgolj za obveznosti. Ampak v besedilu je dvakrat govora o elementih, ki eh, pravijo, da se lahko plačila uporabijo tudi onkraj eh, zgornje omejitve. V členu 4 odstavku 1 piše, kako se izračuna eh, lasna sredstva. In tukaj najdemo sklic na člen 3 odstavek 2. In to je pomembno zato, ker eh, to pomeni, da je uporaba posebnih instrumentov za uh, obveznosti nekaj, kar se povezuje tudi z uporabo plačil v zvezi s tem. V členu 13 odstavku 4 uh, eh, uredbe piše, da je treba uporabo eh, rezerve za nujne primere nadomestiti tako z obveznostmi, kot tudi s plačili. Ta rezerva za nepričakovane eh, dogodke se nanaša eh, na člen 3.2 uredbe. Ko uporabimo sredstva onkraj zgornjih mej za plačila v tem primeru, Eh, bi morali isto početi tudi v primeru drugih eh, posebnih instrumentov, ki jih najdemo v členu 3.2. To je malce tehnično, ampak eh, tako pač jaz se upravičujem. Pri tem je treba izpostaviti načelo dobrega finančnega upravljanja. Plačila naj bi sledila obveznostim. Uredba CFP in tudi odločitev o lastnih sredstvih to potrjujeta če gredo obveznosti onkraj zgornje meje, jim morajo slediti tudi plačila, tako da zagotovimo usklajenost obeh. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v situacijo v skladu s členom 5, eh, ko bi globalno rezervo uporabili zaradi Eh, posebnih instrumentov. Ampak ta eh, rezerva v petem členu je bila pripravljena zato, da bi zagotovili, da plačila, ki jih določa Evropski svet v višini 908 eh, milijard, da bi jih lahko torej uporabili za to, da pokrijemo zgornjo mejo obveznosti, ki je 960 milijard na to člen uh, 323 PDEU, kjer sta zakonodajalca želela nadomestiti premajhno rezervo uh, in zagotoviti največjo možno mero prožnosti, zato da bo lahko Evropska unija spoštovala uh, obveznosti, ki izhajajo iz člena 323. Parlament, svet in komisija morajo tako paziti na eh, to, da zagotovijo rezerv, eh, sredstva, finančna sredstva, s katerimi eh, bodo lahko izvajali zaveze. To najdemo v vodni izjavi 4 uredbe CFP. Razlika med obveznostmi in plačili z tega vidika, da torej dovoljujemo uh, sredstva onkraj zgornje meje zgor za obveznosti, bi eh, to bi sprožilo težave zaradi eh, osnovnega eh, primarnega prava. Uredba CFP torej ne preprečuje uporabe plačil onkraj zgornje meje. To je popolnoma usklajeno z načelom dobrega pri, eh, proračuna in eh, volje zakonodajalcev. Hvala. Mikrofon za predsednika, prosim. Ugotovil sem, da bi bilo verjetno pametno, da poskušamo razjasniti te stvari. Vaše pravno mnenje pa uh, je dobra novica. Gospod Olbricht bo prvi dobil besedo. Izvolite. Uh, torej, na podlagi vsega tega lahko sklenemo, da potrebujemo poenostavitev. Pravni elementi so pomembni. Um, no, če nekdo ne pozna podrobnosti, je lahko tukaj izgubljen na splošno ugotavljam naslednje. Izvor problema je na samem začetku, pri razliki med plačili in obveznostmi. In pri zelo majhni zgornji meji, en odstotek je zelo malo. Tako da to je pravzaprav izvor številnih problemov. Moje vprašanje je naslednje. Ali bi se komisija lahko odzvala na to pravno analizo, kaj ti. Tukaj se moramo vprašati, kaj je možno in kaj ni možno. Problem obveznosti je jasen, problem je pri plačilih. Če uporabimo posebne instrumente pri zavezah, kako se to odraža na plačilih? To je ta stalni problem, s katerim se vedno znova soočamo ali lahko to uporabljamo pri plačilih ali ne. Torej, če to ni nezakonito, če je to možno, potem sprašujem komisijo, zakaj tega še niso naredili. S tem bi poenostavili celotno situacijo. In pa še nekaj tukaj pomembno. Imamo dve vprašanji, ki sta povezani z. Uh, instrumenti najprej tehnično gledano, kako lahko to naredimo. Drugo vprašanje pa je, kdaj, kako naj zelo jasno določimo okoliščine, v katerih lahko uporabimo te inštrumente. Ali sploh imamo jasno definicijo posebnih okoliščin. Recimo begunska kriza je to kriza ali ne, so to posebne okoliščine ali ne. Skratka, problem je tudi v tem, da nimamo jasnih definicij, zato je treba tudi te revidirati. Torej gre najprej eh, odnos med plačili in obveznostmi in pa vprašanje okoliščin za uporabo inštrumentov. Hvala, gospod Olbricht. Gospod Toma. na to pa še komisija za kratek odgovor. Hvala, gospod predsednik, in hvala prispevkom. Ideja priprave dobrega proračuna mi je zelo všeč. Mislim, da smo pri tem večletnem finančnem okviru naleteli na težavo. Glede na to, kar je dejala komisija, je bil ta okvir eh, preveč zmanjšan eh, in razlika med obveznostmi in plačili je bila prevelika. Sedaj eh, smo v drugem letu po začetku večletnega finančnega okvira, še štiri leta nas čakajo in eh, sprejemali smo proračun za leto 2016. Zdi se, da smo dosegli že maksimum eh, uporabe teh posebnih eh, instrumentov in te prožnosti. Glede na to, kar eh, pravi naša pravna služba in to velja vsaj za obveznosti, ugotavljamo, da imamo nove obveznosti, ki jih je sprejel svet, kar se tiče Turčije, kar pomeni, da bomo morali ponovno zarezati eh, in zagristi v proračun. Zdi se, kot da proračun eh, revidiramo iz dneva v dan. Ne vem, kako se bo ta zgodba končala. Vprašanje, no vsaj eno vprašanje za enkrat je naslednje. Kaj še lahko naredimo? Ali še imamo kaj rezerve? Kakšne možnosti še imamo za ti eh, za ta štiri leta. Ne vem, če bi bili v zadnjem letu prav, eh, to bi že uredili, ampak štiri leta nas še čakajo. In glede na to, kakšne krize eh, so sedaj z nami, kakšna je še rezerva. Najlepša hvala. Izvolite, komisija, kratek odgovor, prosim. Hvala lepa kar se tiče odobritve za plačila nad zgornjo mejo. Komisija se je tukaj vedno strinjala s pravno analizo parlamenta. Takšne odobritve za plačila so lahko nad zgornjo mejo, nad zgornjo mejo enako kot pri obveznostih. Pri proračunskih pogajanjih, ki smo jih imeli do sedaj, sta se parlament in svet eh, lahko pač dogovorila o tem, da se ne strinjata in sta lahko na različen način brala zgornjo mejo. Za svet je bila zgornja meja nižja, za parlament pa višja in eh, tako bo ostalo, dokler ne bomo imeli ustreznih eh, razlik do zgornjih meja in bo vsak lahko imel pri tem svoje tolmačenje. Trenutno smo v nekoliko težavni situaciji, morda bosta svet in parlament morala nekako izbojevati ta boj, če se lahko tako izrazim. V kontekstu revizije bi lahko predlagali tudi pojasnila v zvezi z pravnim besedilom. Vendar pa bi sprememba pravnega besedila zahtevala soglasnost in pa strinjanje strani parlamenta. To je visoka ovira. Zato je treba temeljito razmisliti o tem, ali se splača narediti ta korak. Torej, lahko bi zahtevali pojasnila v zvezi z eh, pravnim besedilom v kontekstu revizije ali pregleda. Potem, eh, kar, eh, kar se tiče vprašanja, kaj je še na voljo pri inštrumentu fleksibilnosti, na to je težko odgovoriti v številkah. Vse skupaj je odvisno od tega, kako bodo različni inštrumenti fin, um, fleksibilnosti mobilizirani v prihajajočih letih. Uh, Ehm, vemo, kaj je na voljo za posamezno eh, leto. Imamo, za Flex imamo recimo 500 milijonov na leto. Ta inštrument se ponovno začne leta 2017, kaj se tiče razlik do zgornjih meja, pa imamo še nekaj eh, teh rezerv, ampak uh, odvisno je, v kolikšni meri bodo te marže ostale Eh, pod zgornjimi mejami v posameznih proračunskih letih, kajti to je potem splošna zgornja meja. To, kar ni porabljeno, je lahko potem premeščeno v instrument fleksibilnosti. Se pravi, se skupaj je pravzaprav odvisno od vaših odločitev v prihodnosti. Najlepša hvala uporabili smo lahko eh, to rezervo za 2016, zato ker nismo uporabili te 2014 in 2015, ampak eh, to se verjetno ne bo ponovilo. Gospod Fernandeš, kratek bom, mislim, da je situacija jasna tudi za svet. Nobenega smisla namreč nima, da govorimo o prožnosti, na to pa uh, v istem stavku rečemo, da to obstaja v proračunu. Če govorimo o prožnosti, potem je instrument prožnosti uh, onkraj uh, standardnega proračuna. Zunaj eh, standardnega proračuna, drugače tega ne potrebujemo in drugače moramo spremeniti ime. Drugače ne gre za prošnost. Mislim, da svet dobro razume to argumentacijo, razumejo uh, duh te razprave in uh, oni pač zadeve interpretirajo tako kot jih. Mi pa moramo povedati, kakšno je pravo tolmačenje uh, te situacije gre za zaveze, ki so jih sprejeli. In instrument prožnosti eh, nima smisla, če na eni strani sprejmemo zaveze zunaj, eh, obveznosti zunaj proračuna, na to pa eh, to vpliva, ima posledice na notranjost, notranjost proračuna. To je nedosledno in zahtevati moramo od sveta, da so dosledni, da so koherentni. Pojasniti moramo, eh, kakšno je pravno mnenje. Brez dvoma to pravno mnenje tako ali tako dobro razumejo. Sprejeli so eh, finančni okvir eh, z 960 milijard obveznosti, 908 milijard plačil in tudi zato je jasno, da morajo biti plačili, plačila zunaj proračuna drugače, bodo razlike še večje, kot eh, so že. 31. decembra 2013 eh, je bilo 200 milijard eh, neuporabljenih sredstev, na to imamo tudi v večletnem finančnem okviru veliko vrzeli in nekaj treba narediti. Kdo še želi besedo? Poročevalec, gospod Olbricht, izvolite. Hvala lepa. No, politično gledano, verjetno gospod Fernandez boljše ve, da, kaj to pomeni, da se strinjaš, da se ne strinjaš v finančnem smislu. govorim o odnosu med parlamentom in svetom. No, morda se vse skupaj skriva v podrobnosti, ampak vseeno. Torej, eh, ali imam prav, če pravim, da to ne bo delovalo? Eh, mislimo, da bomo pripravili proračun, ker to ne bo, eh, ker to ne bo delovalo če bi želeli, da, parla, da proračun dobro deluje, potem bi poskrbeli za ravnovesje. Uh, ne moremo predvideti več obveznosti kot plačil in potem upati, da bo, da bo to vseeno delovalo. Takšna politika je slaba. Prav, končal bom ta krok razprave, ki je bil zanimiv. Imamo pravno podlago, da lahko naredimo karkoli želimo, če so seveda partnerji pripravljeni dati denar na mizo, glede na to, da denar prihaja iz držav članic, eh, hitro naletimo na takšne omejitve. Pogovarjali smo se že o vprašanju eh, plačil, nismo našli rešitve, potrebujemo dodaten trialog in eh, tako bomo postopali. Najlepša hvala, sedaj pa naslednja. Eh, točka, ki se nanaša na front loading to, kar piše v 15. členu uredbe v večletnem finančnem okviru. Eh, Kosme, Erasmus in eh, jamstvo za, eh, oziroma pobuda za zaposlovanje mladih. Vsak dobi 8 minut, samo 8 minut, prosim. Brez doma ste pripravljeni in veselim se že vaših predstavitev. Najprej gospod Kristof Sprult za obzorje 2020. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušal bom eh, biti kratek. Kar se tiče obzorja 2020, se brez dvoma spomnite eh, razpravo o večletnem finančnem okviru, ker je bilo odločeno, da bo 200 eh, milijonov evrov namenjenih za leto 2014. Vzeli smo proračun iz leta 2008, 2008. Eh, oziroma 2018, 19 in 20, zato da bi uporabili ta sredstva iz prihodnosti eh, v tem letu. Poskušali smo odpraviti vrzeli eh, med obema finančnima okviroma 2007-2013-2014-2020. Poskušali smo nameniti 50 odstotkov Evropskemu raziskovalnemu svetu in 50 odstotkov eh, ukrepom eh, Marija Sklodovska Kuri. Na ta način smo pokrili ti dve leti in se odzvali na uh, povpraševanje po teh dveh programih. leta 2013 smo imeli veliko backloadinga uh, pri teh programih. Približno 70 uh, eh, projektov smo uh, financirali s pomočjo uh, ERC-ja, pri Marikskodovska kuri pa smo poskrbeli za tiste stvari, ki jih drugače ne bi mogli pokriti, naprimer uh, mobilnost uh, ljudi, ki delajo v industriji in uh, med akademiki sedaj v letu 2015 razpravljamo o prvi oceni. Govorimo o eh, proračunu za leto 2014 in 2015. Imeli smo proračun v višini 19 eh, milijard evrov. 13,9 milijarde smo eh, izvedli z javnimi naročili, 5,2 milijardi pa smo porabili za financiranje eh, skupnih podjetij, zasebno eh, javnih partnerstv, eh, na to javno-javno partners, javno-javno, javnih-javnih eh, partnerstv eh, in tudi nekatere upravne zadeve smo s tem financirali. Sedaj pa izvajanje. Po dveh letih smo pripravili 158 razpisov prejeli smo več kot 45 tisoč upravičenih eh, predlogov. Financirali smo jih več kot 6500. 6500 projektov. To pomeni, da je stopnja uspešnosti 13 odstotkov. Vsako uh, sedmo, uh, vsak sedmi projekt smo financirali. Če si pogledamo tiste, ki so ocenjeni pozitivno strani strokovnjakov, eh, pridemo do številke 33 odstotkov, se pravi, vsak tretji projekt eh, bi morali financirati po mnenju strokovnjakov. Glede na to veliko popraševanje za obzore 2020, nismo imeli eh, veliko težav s porabo 100 odstotkov proračuna, bodi si z obveznostmi, bodi si s plačili smo tudi precej optimistični, kar se tiče eh, tega konca leta, porabili bomo vsa sredstva, ki jih imamo na voljo. Ravno kar ste glasovali o proračunu za leto 2016 in naše ocene za 2016-2017 so seveda odvisne tudi od razprave od leta 2017. Naši sklepi so naslednji. Kar se tiče eh, ravni proračuna, pričakujemo približno 20,5 milijarde evrov za to obdobje. 14 milijard bi naj porabili za razpise. 6,5 milijarde pa za uh, javna podjetja, za javno-javna partnerstva in za finančne instrumente, pa tudi za administrativno porabo. kmalo boste prijeli končne rezultate ex post ocene eh, okvirnega raziskovalnega programa 7. Januarja, če se ne motim, takšne so moje informacije. V tem dokumentu boste dobili več informacij o dejanskem učinku tega eh, okvirnega programa, eh, kar se tiče prioritet za državljane. Kar se tiče umestne revizije obzorja 2020, bi naj s to oceno končali še pred koncem eh, leta 2017. Časa eh, ni ravno dovolj za eh, oceno, umestno oceno večletega finančnega okvira. Najlepša hvala, 5 minut 25 ste uporabili, tako da odlično. Sedaj pa gospa Kristin Šreber za. Eh, program Kosme. Osem minut imate tudi vi. Mikrofon za govornico, prosim. Um, Na kratko pregled splošnega izvajanja. Leta 2004 smo dosegli 100 odstotek za finančni inštrument in pa praktično 100 odstotkov za ostale dele. Za leto 2015, eh, no leto se še ni steklo, ampak verjetno bomo spet dosegli 100 odstotkov do konca leta. Kakor veste, poleg finančnih inštrumentov eh, se druge dele programa v glavnem izvaja preko javnih naročil in veliko je teh javnih naročil tako da bi želela nekako predstaviti dva, glav, da, dva glavna dela um, Enterprise Europe Network in pa Erasmus za mlade podjetnike. Uh, no, revidirali smo se skupaj, bomo se skupaj leta 2017 na sredi leta, kar se tiče omrežja Enterprise Europe. Um, v letu 2015 se je začelo sedemletno obdobje, imeli smo dva javna razpisa in uporabili smo okvirno sporozume o partnerstvu, ki so osnova za letne nepovratna sredstva. Imeli smo dva razpisa, um, 525 organizacij je bilo tukaj izbranih. Eh, oziroma so sodelovali iz vseh 28 eh, držav članic, poleg nekaj držav kandidat, verjetno se bo temu omrežju kmalo eh, pridružila tudi Srbija. Torej gre za pregled aktivnosti v letih 2015-2016. 60 odstotkov v glavnem eh, prispeva Evropska komisija, se pravi vse skupaj smo imeli približno 100 eh, milijonov evrov. Proračun bo eh, polno izveden do konca leta 2015. Prvi razpis je bil popolnoma dokončan, ko gre za evalvacijo, vsi partneri so podpisali. Eh, no, ko gre za drugi razpis, pa smo tudi končali evalvacijo um, in pravzaprav poteka uh, postopek podpisovanja. Dva predloga sta eh, še mm, odprta, gre za mm, program za Ukrajino in pa za Bačanom, kar tudi državi še nista podpisali. Sedaj pa Erasmus za mlade podjetnike tukaj, letno, tukaj imamo letni razpis in dogovor o nepovratnih sredstvih za 24 mesecev. Januarja se parlament verjetno zaveda, da je vedno veliko dobrih projektov, ampak njih ne moremo vseh financirati zaradi pomankanja sredstev. Za leto 2014, to je bil sedmi cikl, smo imeli 111 eh, eh, predlogov, 15 pred, eh, projektov je bilo izbranih, 111 organizacij iz vseh 28 držav Kozme, 40 projektov v znesko približno 40 milijonov evrov nismo mogli financirati. Za leto 2015 smo imeli predvajanih 50 projektov, 17 projektov je bilo izbranih, spet 130 eh, organizacij iz celotne Evropske unije tukaj vključenih v te projekte. 5,5 milijonov evrov smo imeli v letu 2014, eh, ko gre za proračun 7,8 milijona imamo za leto 2015. Eh, uporabili bomo tudi fleksibilnost, ki je predvidena v okviru delovnega programa po eh, Kozme in upam, da bomo dobili 8,7 milijonov evrov za leto 2016. Sedaj pa finančni instrument. 60 odstotkov proračuna Kozme je namenjenega dvema instrumentom, instrumentoma, eh, zmogljivost za rast in pa zmogljivost za posojila. Mm, tukaj, smo, tukaj je bil proračun eh, polno izveden, kar se tiče plačil in obveznosti. Podobno bo tudi leta 2015. 175 eh, milijonov evrov ehm, je bilo namenjeno za ta, za ta dva instrumenta za leto 2016 zaradi prenosa Eh, ki ga je nedavno odobril proračunski organ in zahvaljujem se tudi vašemu odboru, da ste odobrili ta prenos sredstev v program Kozme. Eh, iz vseh eh, sredstev, ki so bili frontloadani za leto 2016-2015, smo imeli 14 milijonov evrov za zmogljivo za posojila v okviru Kozme in ta frontloading bo dal na voljo dodatni volumen za posojila približno. Um, ehm, 800 milijonov evrov za majhna sedem velika podjetja po celotni Evropski uniji. kar se tiče izvajanja zmogljivosti za posojila v okviru kozme. Ta instrument je zelo uspešen. Eh, v letu 2015 pa nismo imeli dovolj sredstev, da bi pokrili vse tržne zahteve po zmogljivosti za posojila EIF. Eh, ki je prisoten za izvajanje, že podpisal 24 pod, uh, sporazumov za jamstva v 14 državah za finančnimi posredniki za um, znesek 263 milijonov evrov, 500 milijonov um, evrov. Two to three years. And we also have a very strong pipeline with at least uh, for 2000. V letu 2016 imamo 30 dodatnih um, aplikacij, ki jih je dobil naš uh, organ za izvajanje. V letih 2016-2017 uh, je predvideno dodatno jamstvo iz EFSI-ja, ki bo omogočal uh, um, sporazumov za jamstva in s tem bomo dobili financiranje za majhna sine velika podjetja prej, kot bi bilo sicer možno, če bi imeli samo proračun kosme. Jamstvo za EFSI um, bomo počasi začeli sproščati uh, in potem bomo to nadomestili za proračunom iz kosme ko se bo ta začel kasneje v naslednjem letu. Uh, Eh, pri tem bomo zmogljivo za posojila v glavnem uporabili za to, da bomo lahko um, nadomestili frontloading iz EFSI-ja in pa še uh, zmogljivost za rast. V primerjavi z eh, prejšnjim inštrumentom je ta inštrument uh, veliko bolj kompleksen in uh, traja uh, dalj časa, preden uh, pride do spremljanja podpisa prvih sporazumov, zato ker so tukaj vključeni številni investitorji, tudi zasebni. EIF eh, e je tukaj zelo aktiven v celotnem postopku. Od novembra eh, je predvidenih sedem operacij za 86 milijonov evrov. Ehm, tudi pripravljano obdobje je zelo obetajoče. Šest transakcij eh, je trenutno v postopku screeninga v EIF in glede na to lahko um, pričakujemo, da bomo lahko se skupaj zagnali zelo hitro. Prve podpise uh, sporazumov pričakujemo že v začetku leta 2016. Najlepša hvala. Gospa, besedo predajam gospodu Basedesu, ki bo govoril o Erasmusu. Uh, I will talk uh, uh, about uh, Hvala lepa. Govoril bom o novem programu Erasmus. Erasmus Plus je interaktivni program za eh, izobraževanje, za mlade, za šport. Naslednji posnetek, prosim. Eh, vključujemo že eh, poenostavitve, kot recimo pošaljne vsote, stroške na posamezne enote in tako naprej. Združujemo sedem prejločenih programov, eh, torej prej so bili ti znani pod imenom Erasmus, sedaj smo prvič vključili tudi šport. Erasmus Plus neposredno prispeva k pobudi Youth on the Move, več kot 67 odstotkov proračuna je povezanega s to pobudo in to zajema uh, ukrepe za mobilnost študentov, potem eh, mobilnost eh, delavcev, borimo se tudi proti eh, zgodnemu zapuščanju šol, potem prostovoljstvo za študente ali pa mobilnost mladih delavcev. Na naslednjem posnetku lahko vidite kaj predvideva 18. člen eh, direktive o proračunu. Tukaj lahko vidite deleže, ki jih dobivajo posamezni inštrumenti znotraj našega proračuna. Naslednji posnetek. Govorimo o modelu upravljanja našega programa. Gre za mešanico različnih um, načinov upravljanja. Skušali smo ohraniti dva najboljša dela takšnega upravljanja, torej neposredno upravljanje skozi nacionalne agencije. Eh, 75 odstotkov uh, proračuna, tukaj gre za hibridni karakter sui generis, uh, tesno sodelujemo z lokalnimi ekipami v državah članicah. To pomeni, da naš program deluje tako lokalno, to je v deljenem podobno deljenemu upravljanju, zato da bi lahko zagotovili spoštovanje načela subsidijarnosti, delujemo pa tudi centralno gledano, neposredno upravljanje, zato da lahko zagotovimo skladnost našega programa. Eh, na ta način lahko omogočamo večjo stopnjo fleksibilnosti. Drugi način upravljanja je neposredno upravljanje eh, skozi imenovana telesa, recimo EACA, naša agencija. Gre za bolj kompleksne operacije, približno 19 odstotkov jih je in pa EIFE e za študentska posojila. Eh, in pa še eh, manjši del našega proračuna, ki ga neposredno uporablja Evropska komisija, predvsem eh, generalni direktorat EAK in pa generalni direktorat za zaposlovanje. Ko gre za izvajanje proračuna, je to izvajanje odlično, to je razvidno iz te tabele. Oprostite, da so številke tako majhne. Gre za dve odlični deli. Kljub številnim problemom, Eh, smo imeli stopnjo izvajanja na področju zavez eh, obveznosti 100 odstotkov in pa tudi pri plačilih skoraj 100 odstotkov v letu 2014 in pa leto smo že zagotovili visoko stopnjo izvajanja 89,8 pri eh, plačilih. In 93,7 v obveznostih še nekaj besed o odobritvah za prevzem obveznosti. Res je, to nas je v zadnjih letih nekoliko skrbelo. V preteklosti smo imeli um na voljo omejeno količino plačil in programov, dobili smo dodatnih 138 milijonov evrov decembra eh, z eh, dopolnilom k proračunu. leto 2015 je bilo tudi težavno leto zaradi akumulacije zaostankov po priplačilih. Eh, iz dveh zadnjih let dobili smo 170 dodatnih milijonov evrov, ki so še v postopku izvajanja, ampak mislim, da eh, nam pri tem zelo dobro gre. Leto 2016 pričakujemo, da se bo vse skupaj normaliziralo. Prvič bodo. Uh, um, um, plačila večja kot obveznost in to bo normaliziralo izvajanje proračuna. Še nekaj besed o frontloadingu. Uh, to smo zelo pozdravili in polno izkoristili. Uh, vse smo uporabili za proračun za izobraževanje in pa usposabljanje, v glavnem za pripravništva. Uh, ena, tre, eno tretjino smo namenili za više izobraževanje in pa dve tretjini za um, pripravništva. E, in pa še nekaj uh, podatkov o našem outputu. Um, torej, z novo strukturo smo lahko poskrbeli za to, da imajo naša dejanja še večji učinek. Osem uh, razpisov smo objavili leta 2014, 18 tisoč projektov je bilo izbranih, en, en milijon. Eh, udeležencev, 700 tisoč organizacij vključenih v to in pa v glavnem projekti trajajo med 18 mesecev in pa dvema letoma. Erasmus Plus je program, ki resnično ponuja dodano urednost, eh, pozitivno vpliva na mobilnost in pa zaposljivost. Pri oceni učinka smo ugotovili, da je Erasmus eh, zaposljivost povečal za približno 45 odstotkov eh, in stopnja brezposelnosti eh, Erasmovih študentov je 23 odstotkov nižja kot pri nemobilnih študentih. Ehm, potem 4 milijona oseb, 4, eh, 4 milijonom oseb smo omogočili mobilnost v letu. Do leta 2020, 3, milijonov, 3 milijone zgornje meje smo dosegli že v letu 2015. Um, ehm, torej 100 milijonov evrov pomeni 500 eh, tisoč eh, mobilnosti več. In pa še zadnje besede o našem profilu. Na začetku programa smo se soočili za številnimi problemi, frustracijami. Vedno več je bilo uh, zahtev po razpisih, ponudbah, no ampak sedaj v letu 2016 se bo naš profil izboljšal in upam, da bomo lahko zaključili ta program v naslednjem obdobju tako uspešno, kot smo to načrtovali in počeli v preteklosti. Hvala lepa. Merci, Najlepša hvala. Res je, da je Erasmus eh, eden od svetlih znakov Evropske unije in ima ogromno potencijala za mlade. Prav odpiram razpravo. Ne, se upravičujem. Gospa Adriana Sukova Toševa o pobudi za zaposlovanje mladih. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da najprej spomnim, da je pobuda za zaposlovanje mladih pobuda, ki ima proračun v višini 6,4 eh, milijarde eh, evrov, skrbi za boj proti brezposobnosti v tistih regijah, kjer eh, je brezposobnost više od 25 odstotkov v letu 2012. Gre za skupno upravljanje v skladu z uredbo ESF in uredbo o skupnih določbah. Imamo 34 operativnih programov za 20 upravičenih držav. V letu 2014 in letu 2015 smo imeli obveznosti uh, v frontloadingu in uh, letos smo že sprejeli obveznosti za uh, celotnih 6,4 milijarde. Za leto 2014 2014 smo eh, uporabili 100 odstotkov plačil, eh, v letu 2015 pa smo do konca novembra prišli do 96,43 odstotka uporabe plačil. Pri tem gre tudi za večjo stopnjo predfinanciranja za leto 2015 dosegli smo skoraj eno milijardo za 2014 in 2015. Eh, ta milijarda je bila izplačena državam članicam za hitro izvajanje pobude za zaposlovanje mladih in v eh, maju 2015 je komisija prenesla 883 eh, milijonov evrov državam članicam. Umestna plačila, ki smo jih doslej prijeli, so zelo omejena zaradi uh, uporabe sistema skupnega upravljanja in tudi zaradi predpogoja določenega eh, organa za upravljanje in določenega sistema za upravljanje oziroma nadzor. Vse je v rokah eh, držav članic v tem programskem obdobju, ko neodvisni revizorski organ eh, potrdi upravni in nadzorni sistem, o tem obvestijo komisijo in na to lahko takoj naslednji dan pošljejo prošnjo za plačila prihaja torej do manjše zamude pri tem, zato ker, eh, zato ker imamo zgolj pet držav skupaj s Hrvaško, ki nas je včeraj, obves, eh, se upravičujem, Mačarsko, ki nas je včeraj obvestila, da je določila zadevne organe. Čakamo še na 29 operativnih programov, kjer še nismo prejeli prošen za plačila zaradi tega, ker eh, organi niso bili določeni. Prejeli smo dve prošnji za plačila strani Portugalske eh, v višini 70 milijonov evrov. Izplačali smo eh, prvo prošnjo, 23,7 eh, milijona, imamo pa še 45,2 milijona, kar bomo izplačali v naslednjih nekaj dneh. Grčija je prav tako določila svoj organ in decembra naj bi zaprosili za 18 milijonov evrov kar bomo prav tako lahko izplačali. Glede operativnega izvajanja, kar je pomemben del eh, obravnav rezultatov eh, pri uporabi evropskega proračuna, pa lahko dejam takole. V letu 2014 so države članice poročale, da je eh, sodelovalo 110 tisoč. So, eh, ljudi, ki so bili brezposelni, tudi dolgoro, eh, dolgotrajno brezposelni, 27 tisoč je bilo neaktivnih, 13 tisoč je končalo eh, intervencijo IEI, 8500 e eh, jih je prijelo možnost zaposlitve, nadaljevanja, nadaljevanja izobraževanja, vajništva in tako naprej. Pri tem pa smo uporabili 1,3 milijarde evrov do aprila letos seveda nismo ravno zadovoljni s eh, počasnim izvajanjem. Lahko vam podam eh, zadnje informacije, ki smo jih dobili strani nadzornih odborov za operativne programe, kljub temu, da še nismo dobili prošen za plačila. V Italiji 19. novembra je zasedal takšen nadzorni odbor, dobili smo naslednje informacije. 81 odstotkov eh, operativnega proračuna za pobudo za zaposlovanje mladih je že namenjenega ukrepom. 758 tisoč mladih, ki eh, niso del izobraževanja, vajništva, izobraževanja ali česa podobnega, eh, se je registriralo, tako da je eh, sistem že stopil v stik s 50 odstotki teh oseb. Več kot 500 tisoč ljudi je bilo že kontaktiranih in profiliranih, gre za 71 odstotkov registriranih eh, mladih. 100 tisoč oseb že sodeluje pri uh, ukrepih, pri projektih, ki podpira ta pobuda. Gre za 81 odstotno rast uh, od aprila naprej. Podpiramo predvsem programe vajeništva in zaposlovanja. Imamo pa tudi instrument za mikrofinanciranje uh, Eh, za samo zaposlene. Za Španijo še nimamo veliko informacij. Španija je eh, največja država, imajo 943 eh, milijonov evrov na voljo. Od, do novembra so se registrirali številni mladi, 168 tisoč oseb se je registriralo, povedati pa moram, da bo eh, program v Španiji spremenjen. 3. Eh, decembra smo dobili predlog za spremembo operativnega programa in komisija sedaj to pregleduje. V Franciji, ki je prav tako eh, velika upravičenka za uporabo sredstev pobude za zaposlovanje mladih, imamo informacije sredine oktobra, 77 odstotkov nacionalnega proračuna je že bilo namenjenega posameznim ukrepom. 90 odstotkov eh, sredstev pa velja za regionalne operativne programe. Čakamo še na določitev nacionalnega upravnega in eh, nadzornega sistema. 30, 32 eh, tisoč sodelujočih že imamo v ukrepih te pobude, glavna pričakovanja pa so naslednja. 21 odstotkov oseb z pogodbo za določen čas, 19 odstotkov eh, za določen čas eh, manj kot 6 mesecev, 22 eh, odstotkov ljudi, ki se bodo izobraževali oziroma usposabljali, 5 odstotkov ljudi v službah, kjer prejemajo tudi subvencije in 33, 33 odstotkov, ki jih išče zaposlitev. Sedaj še Portugalska tam naj bi dosegli uh, skoraj 33 tisoč oseb, ki se ne izobražujejo, uh, usposabljajo ali uh, delajo. 14 tisoč oseb je že prijelo podporo. Polovica teh je žensk. 100 tisoč oseb, ne, 100 oseb je invalidov, 300 oseb eh, je migrantov, na portugalskem pa se na drugem mestu osredotočamo tudi na eh, poklicna vajeništa. Cilj je 33 tisoč oseb in zaenkrat eh, smo že dosegli 27 tisoč oseb za to vrstne programe vajništva. Imamo Italijo, Francijo, Španijo in Portugalsko, eh, največje upravičenke do teh sredstev. Eh, izvajanje torej poteka in do konca leta 2015 naj bi prejeli prvo oceno pobude za zaposlovanje mladih, ki se pripravljajo na ravni držav članic. Tako bomo dobili jasno sliko glede tipov osredotočenosti in kakovosti eh, delovanja. Letna poročila o izvajanju v skladu z uredbo o skupnih določbah pričakujemo maja 2016. Takrat bomo imeli na voljo več informacij, ki jih bomo zbrali s pomočjo nadzornih odborov. Komisija ima eh, to obvezo, da poroča o eh, napredku in izvajanju eh, jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih aprila naslednje leto. Najlepša hvala, gospa, komaj čakamo na to poročilo dobro bi bilo, da bi o tem eh, že kaj več vedeli eh, tekom pogajen, zato ker nimamo eh, na voljo sredstev za leto 2016. Razprava, gospa Toma. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vse te podatke. Na strani bom zaenkrat pustila program pobude za mlade, ampak za eh, obzorje 2020, Kosme in Erasmus velja, da so to programi, ki že dobro tečejo. Na drugi strani pa imamo pobudo za mlade in podobne programe, ki se šele začenjajo. Ti delujoči programi gredo tudi onkraj naše proračunske kapacitete ena tretjina za obzorje 2020 eh, eh, projektov. Ni eh, visoka številka, to so programi, ki jih ti strokovnjaki, ki ste jih omenili, podpirajo. Za Erasmus so številke še slabše. Porabili smo se namreč smo namreč že vsa sredstva, ki bi jih eh, lahko, kar se tiče obveznosti. Izvajanje je vedno dobro, tako za obveznosti kot eh, za plačila, približno 100 odstotkov, tega moramo biti veseli. Smo pa proračunsko daleč od tega, kar bi potrebovali, da bi se odzvali na popraševanje in to je glavna težava. Za Erasmus. Eh, sama osebno poznam te podatke, da prihaja do ogromnih zamud. Za nekega študenta to eh, ni kar tako, če mora 4-5 mesecev čakati eh, na to, da dobi eh, štipendijo Erasmus. Škoda, da se ne moremo odzvati na to visoko popraševanje zaradi proračunskih težav še eno vprašanje imam o obzorju 2020 in eno vprašanje o pobudi za mlade. Najprej obzorje 2020. V nasprotju s tem, kar je dejal svet, parlament nikoli ni eh, želel uh, ponovno posegati v eh, financiranje EFSE oziroma v financiranje uh, sklada za jamstvo Želeli smo več sredstev. Dejstvo je, da smo uh, morali pač vzeti v roke ta proračun za obdore 2020 in uh, čutimo pritisk, potrebujemo dodatna sredstva za obdore 2020. Vprašanje, ki se sedaj uh, poraja, je, uh, kako dobiti ta dodatna sredstva v okviru večletnega finančnega okvira. O tem je treba razmišljati. Drugi komentar, drugo vprašanje se nanaša na pobudo za mlade. Eh, to je nov program, tako da potrebuje nekaj časa, da začne delovati. Operativni programi so bili sprejeti, če sem prav razumela, gre zgolj za uh, Eh, določitev ustreznih upravnih in nadzornih organov. Zdi se mi paradoksalno, ampak eh, ne vem, morda eh, mi lahko podate več informacij o tem. Paradoksalno se mi zdi, da uh, smo v tej fazi izvajanja, da moramo izpiliti samo še zadnje elemente tega mehanizma. Uh, gre torej za upravne nadzorne organe in v tem trenutku bomo uh, ustavili eh, obveznosti za leto 2016. A se vam ne zdi, da je to nevarno, da lahko na ta način eh, zamrznemo delovanje tega sistema? Po mojem mnenju bodo ljudje začeli eh, dvomiti v trajnost tega Eh, programa, zato ker bo treba čakati na sredstva za leto 2016. Hvala, gospod Olbricht. Hvala lepa. Uh, no, um, gre za povezavo med uh, obzorem za leto 2020 in EFSI. Kar se tiče kosme, zanimiv je tudi tukaj ta odnos z EFSI-em. Ali to pomeni, da je to nov fleksibilnostni inštrument za kosme EFSI? Eh, Lahko pojasnite, kako se to predstavljate? In ko gre za Erasmus, imam dve vprašanji. Najprej, vse skleda lepo, ampak eh, tukaj je ena majša pripomba um, glede zaostanka. Če vse v redu, kaj potem s tem zaostankom pri. Erasmusu in eh, še nekaj zanimivo. Eh, ukrepi za zmanjšanje primankljaja. To zmanjšuje prefinanciranje in postavlja prednostne naloge za plačila. Ali bomo sedaj imeli povsod to zapisano, ta DRM, eh, zmanjšano prefinanciranje in pa predstavljanje razpisov. To velja za vse programe ali samo za Erasmus. In pa še eno praktično vprašanje. Zakaj nimamo imenovanja organov v državah članicah, eh, torej pristojnih organov v državah članicah? Ali so države članice lene ali tega preprosto ne potrebujejo? Kajti, če tega ne potrebujejo in če so lene, potem se moramo vprašati, ali je ta program sploh potreben. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Manka.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 obveznosti v letu 2016. No, eh, sedaj nam je uspelo, da bodo države članice ponovno ocenile to pobudo. Če eh, bo ocena pozitivna, potem se bo pobuda nadaljevala. V moji državi je tako, da ko po zaključku projekta ni bilo več sredstev iz Evropske unije, eh, so. Je lahko 60 odstotkov mladih obdržalo delovna mesta, tako smo za eno tretjino zmanjšali eh, brezposelnost. Če ne bi bilo v trialogu pritiska za nadaljevanje v letu 2016, bi morda te stvari izpadle, tako je, da je treba morda programe čez nekaj časa oceniti, dobiti moramo informacije o tem, kateri projekt dobro deluje in kateri ne. Uh, Hvala lepa. Tudi jaz sem želela povprašati o obzorju za leto 2020 in pa eh, kako se to povezuje z EFSI-jem. Tudi jaz mislim, da potrebujemo nekaj več podrobnosti o tem. In pa drugič v zvezi z kosme. Poznam to omrežje podjetij. Eh, obstajajo problemi v zvezi z nepovratnimi sredstvi, finančnimi inštrumenti. In pa še to vprašanje, kako se vse skupaj povezuje z EFSIEM. Nekako to izničuje to dodatnost, ki bi jo naj ponudil EFSI ali pa sem jaz kaj narobe razumela. Hvala lepa. Naj eh, poudarim, da je morala gospa vprašaj broditi, pa gospa uh, Vanna. Hvala lepa. Moje vprašanja so zelo kratka in podrobna. Imam vprašanje v zvezi z upravljanjem Erasmus Plusa in pa pobuda za mlade. Na posnetku številka 4 ste omenili posredno upravljanje s pomočjo nacionalnih agencij na lokalni ravni. Uh, Rekli ste, da je to podobno deljenemu upravljanju. Zanima me, ali so to podobna pravila kot pri strukturnih skladih, glede deljenega upravljanja, recimo načelo partnerstva, vključevanje partnerjev lokalnih oblasti, civilne družbe pri načrtovanju programov, oziroma ali gre tukaj za kakšno drugačno obliko deljenega upravljanja. In pa še pobuda za zaposlovanje mladih. Ali je to povezano z Evropskim skladom za globalizacijo, za prilagoditev globalizaciji, ki prav tako podpira mlade ljudi, ki so negativno prizadeti zaradi globalizacije. Ali tukaj obstaja kakšna povezava med tema dvima programoma? Hvala lepa. Besedo, da bi predstavnik komisije. Hvala lepa. Glede prvega vprašanja, gospod Toma, ja, res je, menim, da je tu izkazana uspešnost tega programa in vsekakor bdimo nad tem, da s to stopne uspešnosti ne bomo odvračali morebitnih prosilcev. Ta razprava je v tem trenutku seveda preliminarne narave, tako da je prezgodaj zdaj odgovarjati ne vem, kako točno in natančno, kaj ti zdaj bo komisija premislila o teh eh, predlogih, kar zadeva sedanočni pregled večjega finančnega okvira, tako da mm, vredno lahko razumete, da ne moramo v tej fazi odločiti, kaj se bo dejansko mm, na koncu sprejelo. No, glede FCA, naš komisar, gospod Mojedaš, je to tudi že povdaril, ko je bil FC potrjen tri odstotke obzore 2020 je bilo prerazporejenega na FC, ampak to ni izgubljen denar za raziskave, kajti FC bo prav tako financiral projekte na področju raziskav. Eh, raven tveganja pa je drugačna kot pri finančnih inštrumentih, ki jih imamo pri obzori 2020, tako da tu gre za določeno mero komplementarnosti. Res pa je, da bo pač treba videti, kako bo s temi projekti in da bodo raziskovalni projekti tudi ustrezno zajeti v sredstvih EFSI-ja. Gospod eh, Bortels oziroma gospa Šajer. Ja, hvala lepa. Interakcija med eh, Kozme in EFSI in pa frontloadingom. Jamstva Kozme so takšna, da finančne posrednike eh, na nek način eh, financiramo pri prevzemanju tvegan. In eh, tveganje z njimi delimo na ta način, da če gre za nov portfelj 100 milijonov, 60 odstotkov predvidnih izgub, 8 milijonov, torej 50 odstotkov mi predvidimo za izgube. Tako da na nek način uh, Eh, ustvarimo rezervo 8 milijonov za takšne transakcije. Finančni posrednik eh, torej pripravi portfelj in potem eh, vsak cent od našega proračuna Kozme LGF tu ulagamo v izgube. To je največji riziko profila in to vrstni riziko profila, profil rizika ni podoben pri FCU. Pri FCU je potrebno zagotoviti poplačilo, zato so tam jamstva in tudi tam ne pričakujemo izgube celotnega jamstva. In to je razlog, zakaj se ne moramo zanašati na EFSI, da bi na ta način eh, povečali možnost sprejemanja tvegan, eh, ampak to počnemo na začasni osnovi in potem v prihodnih letih vse te transakcije, ki so začasno pokrite v okviru EFSI-ja, na koncu pade v proračun Kozme. Tako da do konca leta 2020 bodo vse transakcije, eh, izključen transakcijo eh, Kozme, FC se bo sprostil in eh, možnost pokrivanja tvegan iz FC-ja se bo potem eh, pokrila za druge inštrumente znotraj FC-ja, ko gre za MSP-je. Hvala lepa. Za Erasmus, izvolite. Hvala lepa, gospod gospod eh, predsednik, gospod Olbricht, eh, res je. Skušamo praviti celoten proračun, ampak treba veriti, da kot smo prikazali na poslovnici številka 6, je tu bil, bil določen eh, razkorak, kar zdaj bo dobre naplačila. Tu je obstajal razkorak med potrebami in obstoječimi odobritvami. Tako da 138 milijonov smo izglasovali, manjkalo je 200 milijonov, to torej pomeni, da še vedno obstaja ta razkorak in ta razkorak je zamuda, ki jo nabiramo skozi leta. To je tisto, kar sem omenjal. Drugo vprašanje glede ukrepov za zmanjševanje primankljaja. Vem, da so to ukrepi, ki se sprejemajo širom komisije, da bi poskušali rešiti Eh, to, ta razkorak med eh, odobrenimi plačili in prevzetimi obveznostmi in eh, tu bo pač potrebno počakati na popravke proračuna in včasih zmanjšujemo tudi predhodno financiranje in skušamo določati prioritete za plačila, ki se ponavljajo in to je to, s čim imamo upravka. Gospa Toševa za pobudo za poslovanje mladih, hvala lepa za vaše vprašanja. Torej, dejstvo, da implementacija poteka v okviru skupnega upravljanja kot pri strukturnih skladih. To pomeni, da v letih 2016, 2017 in 2018 države članice še vedno porabljajo denar, eh, za katerega so bile zaveze sprejete eh, leta 2014-2015, ker imamo pravilo na plus 3. Leta 2016 vemo, da ni bilo predvideno, da bi imeli dodatna, hm, dodatna sprejete obveznosti, ker želimo zadevo preučiti in preučiti tudi prihodnost tega inštrumenta. To je nov program izjemoma, tako da smo naprej potrebovali neko jasno sliko tega, kako se razvija in ali dosega cilje. Glede opredelitve pristojnih organov, to je problem za vse operativne programe v skupnem upravljanju. Več kot 400 programov je in le 30 eh, imenovanih eh, pristojnih organov imamo. Glavni problem pri vseh državah članicah je razvoj IT sistema, ki zagotavlja zbiranje zanesljivih podatkov za poročanje o implementaciji. Mi smo razvili nov nabor ciljev in kazalnikov za vse eh, sklade posebej, ampak za vse operativne aktivnosti in to seveda povzroča določene težave za države članice, kajti vse dosedaj poročajo o tem, da je to glavno osko grlo za to, da bi lahko komisijo obvestili o teh organih dosodelovnih programov, kot vemo, bo opredeljenih eh, do prvega četrtletja prihodne leta, to je zaveza, ki smo jo zdaj prejeli od držav članic. Glede interakcije z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji, seveda, ko sprejmemo prošnjo za nek projekt strani države članice v navezavi za prestrukturiranjem, to najprej preuči ustrezni referat, ki je pristojen z državo članico in preuči, ali gre dejansko za komplementarnost, ne pa prekrivanje funkcij. In vem, da je namen sklada za prilagoditev globalizacije eh, in da se ga razširi tudi na mlade, ta, da se nekoliko razširi, čeprav so zneski ne primerljivi, predvsem pa se otvorilo to šumano, da tudi ne prihaja do podvajanja. Hvala. Hvala lepa. Tako, zdaj pa prehajamo na še tretji del. Plačila. Eh, uvodoma besedo dajem bez gospodu Silvano Presi iz Generalne direkcije za proračun in sicer 10 minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Namen te predstavitve je, da vas eh, obvestim o trenutnem stanju izvajanja plačil v primerjavi z stanjem, ki smo ga predstavili v začetku septembra. Poglejmo si ocene za 15 in 16, kar zadeva odprta plačila, tako in one je RAL v proračunskem žargonu. Graf, ki je pred vami, izkazuje posamezne postavke iz večetnega finančnega okvira e, po postavkah potrošnje. Bom skušal pokazati, zakaj gre pri tem grafu imamo dve črti, ki izkazujete na kakšno obliko V, zelena in pa oranžna. Eh, eno je poglavje 1B, kohezijska politika, oranžna pa je kmetijstvo, razvoj podeželja, torej, ki opredeljuje raven še odprtih postavk. V letu 2014 vidimo upad, potem pa znova porast v letih 15 in 16. To je posledica tako imenovanega reprogramiranja dela obveznosti, ki so bile prvotno vključeno v proračun leta 2014, ampak zaradi zamud pri začetku izvajanja novih programov smo te obveznosti preložili iz leta 2014 v leto 2014. 2015 in deloma v 2016, tako da tu je prišlo do nekakšnega umetnega eh, znižanja ravni odprtih plačil, potem pa se to poveča v prihodnih dveh letih. No, to je kar logičen razvoj dogodkov v smislu novih programov, mm, obveznosti se sprejmejo vsako leto, izvajanje seveda zahteva določen čas. V prvih letih se predvsem izvajajo predhodna plačila in avansi, potem pa pride do umestnih in končnih eh, poplačil. No, tu vidimo tudi kaj. Vidimo, da pri ostalih eh, postavkah rdeče, oranžna eh, črta zgoraj. 1a, tu gre za stalno povečevanje količine odprtih postavk od 2014 naprej, ampak potem se nekoliko umiri napredek in se skoraj da stabilizira v leti 2015 in 2016. No in to je rezultat proračunskih pogajanj za leti 2015 in 2016. Namreč odločitev glede ravni plačil iz proračuna, še posebej v letu 2016, eh, spremlja tudi visok napredek na področju obveznosti in 2016 smo torej v bistveno boljšem položaju, kot smo bili v letu 2014 in nekoliko manj 2015. Eh, Enako velja potem tudi za zunanje delovanje, poglavje 4, to je ta temnejša črtka na črta na sredini, tu vidimo, da je prišlo do povečanja v letih 14 eh, in 15, potem leta 2016 pa je prišlo do znižanja, eh, kar zadeva odprte postavke pri poglavju 4 in mislim, da je to zelo uh, zdravo, še posebej v danih razmerah. No in na dnu tega grafa pa vidite še neprekinjeno modro črto, to pa je ven odprtih postavk za poglavje 3. No, tu pa je trend nekoliko usmerjen na vzgor, tudi zaradi masovnega povečanja potrošnje na tem področju v odzivu na migracijsko krizo in seveda obveznosti so bile sprejete takoj, eh, plačila sledijo nekoliko kasneje, tako da to, kar je bilo predvideno v proračunu v letih 15 eh, in 16, je dovolj za to, da pokrijemo te potrebe. Če pogledamo naslednjo prosojnico, to je stanje konec novembra, čaka nas še mesec dni, no ampak vidimo, da je ob koncu novembra izplačano 6,7 milijarde več kot ob istem času lani. In sicer 92 odstotkov vseh razpoložljivih plačil, kar pomeni, da ostane le še 11 milijard za decembr, kar predstavlja 8 odstotkov skupnega zneska. No in decembra, še posebej za kohezijsko politiko in eh, za nekatere druge programe, opažamo povečano število zahtevkov, ki se vlagajo za poplačilo v teh mesecih. No, tekom leta pa so stvari šle po običajnem vzorcu v prvem delu leta pride do velike količine plačil za sklad za, za kmetijski jamstveni sklad, potem počasi implementacija umirja, ampak večinoma pač v skladu z časovnico. Nekaj besed še, kar zadeva zamudne obresti, torej zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti. Tu se avtomatično izplačujejo zamudne obresti in upravičenci so torej upravičeni do teh zamudnih obresti. No, konec novembra je stanje naslednje. skupno izplačane zamudne obresti so nekoliko više kot lansko leto, 2,6 milijona do konca novembra letos, v primerjavi z 2,2 milijona eh, konec novembra lansko leto, kar še vedno odraža določeno mero pomakljivosti pri plačilih, ampak eh, če stvari pogledamo bolj poglobljeno, so stvari nezaskrbljujoče, kajti večino teh zamudnih obresti smo plačali v začetku leta 2015 zaradi zamud, ki so se nakopičile v letu 2014, tako da ta plačila so že bila upravljena letos. In vidimo tudi upad izplačil zamudnih obresti v drugem delu leta. Če to ilustriram, v obdobju september-november, torej v treh mesecih, je bilo skupaj skupno izplačanih približno 200 tisoč evrov, zamornih obresti v istem obdobju lani pa je bil ta znesek štirikrat večji. Tako da mislim, da smo na dobri poti k normalizaciji implementacije proračuna. No, naslednje vprašanje zadeva odprta neplačene fakture v poglavju 1b kohezijska politika, za torej stare programe. V tem grafu vidimo, da je prihajalo do konstantnega zniževanja števila zahtevkov za neplačene obveznosti in eh, decembra pričakujemo torej običajen vzorec velike količine zahtevkov, hm, največ v zadnjih desetih dneh tega leta. No in tako bomo leto zaključili z največ 17 eh, milijard neplačnih obveznosti. To je velik znesek, tega ne gre skrivati, ampak to je bistveno manj kot 20 eh, milijard, ki smo jih načrtovali pred letom dni, ko smo se dogovarjali za načrt plačil. Če se spomnite, smo v načrtu plačil eh, skušali začrtati pot za odpravo teh zamud, tako da v primerjavi s stanjem konec leta 2014, 24 eh, milijard, eh, smo zdaj zadevo znižili na 17 milijard do konca letošnjega leta. In kakšni so izgledi za leto 2016? Za leto 2016 še vedno menimo, da bomo odpravili vse zamude pri plačilih za staro kozijsko politiko do leta 2013, tako da pričakujemo do največ 2 milijardi neplačanih obveznosti, ampak to bo si zato, ker zahtevki pridejo prepozno v letu, da bi jih lahko dejansko eh, ustrezno obdelali ali pa prihaja tudi do kakšnih eh, zamud zaradi dodatnih preverjanj, ki so potrebna. kar zadeva torej spoštovanje plačilnega načrta, smo tu popolnoma v skladu z predvevanji. Za leto 2016 eh, lahko predvidim, da bomo lahko z odobrenimi plačili tudi izplačili posebne ukrepe za Grčijo po načelu frontloading. loading prav tako pa bomo lahko pokrili zahtevke, ki izhajajo iz novih programov 2014 in 2020. Zaključek torej je, da se odmikamo od kriznih razmer, v katerih smo bili leta 2014. Leto 2016 gre v pravo smer in zdi se, da bomo leta 2016 pri vseh postavkah, pri vseh poglavjih zopet nazaj v situaciji, ko lahko proračun implementiramo brez posebnih ovir. Hvala lepa, gospod Preza, za te obetavne informacije. Gospod Olbricht. Ja, časa ni ravno veliko, tako da samo dve vprašanje. Najprej zamudne obresti pri 1B e nič, to torej pomeni, da tam ni zamudnih obresti na relaciji EU države članice, kaj pa na relaciji države članice upravičenci. Ni statistike ali res ni zamud? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. 1B. To je zelo obetavno, da bo konec leta 2016 2 milijardi kasneje še nekaj več vprašanj glede tega. E, zanima pa nas tudi, kako bo leta 2017 in 2018, ker če smo pri 2 milijardah v letu 2016, to torej pomeni, da bomo leta 2017-2018 znova šli na vzgor ali pa ostanemo pri 2. Vem, da je ta 2, količina 2, stara zamuda. Kaj pa nov potencialni. Uh, rekel, nove potencijalne zamude. Potem me tudi zanima, kje je tistih 5 odstotkov kot prak, če to upoštevate. Hvala lepa, gospa Toma. Oui, merci. Euh, ja, hvala lepa. Ja, vsekakor nas veseli, da se zamudne obresti znižujejo. To je vsekakor. Uh, dokaj dobro, ampak ta optimistična slika, ki jo rišete, je verjetno rezultat teh 20 milijard, ki so bile predvidene za leto 2016. Ali ni to tudi posledica dejstva, da se pogajanja za operativne programe nekoliko vlečejo, da se zamujamo in da prihajajo zdaj zahtevki kasneje kot v prejšnjem okviru. Hvala lepa, ne vidim drugih prošenj za besedo. Ne, gospod manjka. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Imam vprašanje v zvezi s tem, kar je dejala poročevalka in sicer me zanima, kar zadeva implementacijo, če ta poteka po načrtu, koliko bi potem bilo leta 2016, na koncu leta 2016, še neplačenih faktur. Dobro, drugih vprašanj torej zdaj res ni. Gospod Preza, izvolite. Če lahko odgovorite na vprašanja poročevalcev in gospoda Manke. Hvala, gospod predsednik. Torej, kar zadeva vprašanje gospoda Olbrihta. Res je, na nek način. Hmm učinek zamudnih obresti, velja le za primere, ko upravičenci sredstva prejemajo neposredno od EU, ne pa ko to izvajo nacionalne agencije oziroma države članice. To so pač predpisi, ki so v veljavi, ki smo jih skupaj sprejeli. To moramo torej razumeti in komisija je v letu 2014 in 2015 skušala aktivno zagotavljati razpoložljivost sredstev, da bi minimalizirali plačevanje zamudnih obresti, kajti to nikakor ni najboljši način za porabo omejenih javnih sredstev za programe, ki naj bi dosegali pozitivne rezultate. Seveda, če bi zamudne obresti razširili tudi na države članice, bi bilo eh, vse uh, skupaj nekoliko bolj problematično, ampak eh, glede na trenutni okvir so stvari takšne. Kar zadeva prihodnje leto, upamo, da ne bo spoh več plačil za, uh, za zamudne obresti, ker bo komisija spoštovala vse obveznosti. To vsekakor je verjetni scenarij v tej fazi. Potem dve milijardi, ki jih pričakujemo za obdobje 2007-2013, torej kohezijska sredstva po letu 2016. No, pričakujemo, da bomo v letu 2017 eh, vse dokončno poplačali. To bo seveda odvisno tudi od tega, koliko držav članic bo doseglo raven 95 odstotkov do takrat. Potekal bo torej takrat proces eh, zaključevanja, ki je zahteva nekaj časa in energije, ampak trenutne napovedi so takšne, da bo to vendarle možno izpeljati v eh, letu 2017 oziroma v prihodnih letih. Zdaj, kar zadeva dolgoročnejše izglede, v tej fazi mislim, da nekoliko bolj jasno vidimo, kako bo z letom 2016. Prve ocene za leto 2017 so z tega vidika tudi dokaj optimistične, kar pa zadeva popolno sliko trenutnega večletnega finančnega okvira. Tu bomo prihodnje leto spomladi poskušali upoštevati še en element, in sicer gre za tehnično prilagoditev, ki bo potrebna pri kohezijski politiki, da bomo lahko upoštevali razlike v relativnem porastu v državah članicah in eh, tu lahko pride tudi do prilagoditve določenih ovojnic. Enkrat, ko bodo ti elementi jasni, ko bodo vse statistike na voljo in ko bodo rezultati jasni, pa bo komisija lahko podara tudi dolgoročnejšo perspektivo. Eh, če odgovorim gospe Toma, ali smo torej zdaj v boljšem položaju, kot smo bili? pri implementaciji programa in eh, pri ostalih postavkah. Ja, če bi začeli tako hitro, kot je bilo predvidno, bi bili v letu 2016 v nekoliko opuštljivejšem položaju, ampak vendar naj povem, da proračun za leto 2016 še vedno predvideva 2 milijardi rezerv za plačila na, v skladu z skupno interpretacijo parlamenta in komisije in tudi, če bi se hitreje pripravljali programi, bi bilo vseeno nekaj manevrskega prostora. Vprašanje gospoda Manke glede ravni odprtih postavk ob koncu leta. Konec leta 2015 bo raven odprtih postavk 217 milijard, dve tretjini tega odpade na kohezijsko politiko. Ob koncu leta 2016 pa se bo to povečalo za 11 milijard na 228 milijard na koncu leta 2016. In to povišanje v letu 2016 odpade zgolj na razkorak med eh, obveznostmi iz proračuna za 2016 in pa skupno ravnjo plačil, tako da ta razlika je tisto, kar bo povečalo številko. In vse te ocene temeljijo na predpostavki, da ne bo prihajalo do nekakršnih eh, sprememb in da bodo vsa plačila ustrezno izvedena. Hvala lepa. Tako, s tem smo zaključili naš eh, prvi spremljevalni sestanek, ko gre za spremljanje izvajanja večletnega finančnega okvira. Gospod Olbricht je podal uvod, zato zdaj predlagam, da gospod Toma poda zaključek. Ja, to bi bilo zelo pretenciozno, če bi poskušala podajati kakršen koli zaključek. Eh, vendarle pa hvala vsem eh, sodelujočim za odkritost in jasnost. Moram reči, da nisem čisto pomirjena, kar zadeva prihodnost tega večletnega finančnega okvira. Mislim, da se strinjamo z analizo, da so določeni pomembni in eh, priljubljeni programi Evropske unije eh, premalo finančno opremljeni, kar zadeva finančno plat. To je prva stvar. Drugo, prvikrat zdaj ustavljamo nek program še pred oceno, govorim o pobudi za mlade, prvič se torej zgodi, da se nek program ustavi še pred uh, oceno uspešnosti in uh, ko je ta program v nekem polnem zagonu. In to je pomemben program, ki eh, zadeva naše mlade, našo prihodnost torej. Tretja zadeva seveda, ampak to je nekaj, kar je bolj ponavljajoče se, vprašanje plačil. Tu še vedno pričakujemo nek čudež, da ne bo do stvari potekale preveč zamudno, ampak eh, to ni ravno koristno za Evropsko unijo, niti za naše državljane. Tako da tu gre za določene disfunkcionalnosti, ki se kopičijo, ki predstavljajo probleme in ki zahtevajo resen pregled večitnega finančnega okvira. Hvala tudi za vse, vsa pravna pojasnila v zvezi z zgodnjimi mejami plačil. To bomo seveda upoštevali v našem poročilu. In če tudi razumem, da pravila glede konsenza stvari otežujejo, ampak vendarle, in s tem bi zaključila, če menimo, da je nekaj pač težko in da zato raje nima smisla tega početi, potem eh, kar takoj nehajmo. Ja, seveda je težko, seveda je težavno, ampak eh, vendarle mislim, da z evropsko mislijo in eh, odločnostjo lahko premikamo gore. Še enkrat pa hvala za sodelovanje. Dobro, spodbudno, gospa Toma. Res je, da se članstvom v odboru za proračun niste odločili za lahko nalogo, kolegi. Proračun je težavna realnost. Dobro, hvala. Neskončno hvala našim gostom za pojasnila. Razsvetlili ste nas. No, verjetno ne bomo preveč zahtevni če bomo prosili za to, da se vključi tudi plačile do inštrumenta fleksibilnosti, kajti mislim, da mora biti trenutek, ko upravljamo srednjeročni pregled, trenutek eh, jasnosti tudi s tem v zvezi. Eh, če države sodelujejo pri financiranju, bo potrebno zagotoviti, da obe veji proračunske oblasti, da se šla dogovor. Torej še enkrat hvala lepa kolegom iz komisije, hvala lepa kolegom iz drugih odborov, ne samo iz odbora za proračun. Ob 27. januar 2016 pa bo naslednje zasedanje skupine za eh, spremljanje, kjer bomo analizirali izvajanje obzora 2020 in eh, inštrumenta za povezovanje Evrope. Connecting Europe Facility. Tako, hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer glasovanje. Je vous invite à glisser vos cartes à puce. Rad bi vas povabil, da ustavite vaše glasovalne kartice v glasovalne naprave, tako da bomo lahko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 niste še vsi glasovali, ponavadi imamo 23 sodelujočih. Tri še pogrešamo, morda sem bil to jaz. A si se je. Ja, tri. Še vedno trije niste glasovali ali pa naprave ne delujejo. la semaine 25. Bon, allez. Le premier. Prav. Prvo poročilo je poročilo gospoda Negreskoja o uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za Irsko. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Bomo preverili še elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 13 proti 12. Prvo srednje dve, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Tri. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 14 proti 11. Prvo srembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen 5. Za, proti. Zavrnjen. 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. 7. Kdo je za? Proti. Preverili bomo še elektronsko. Preverjamo predlog srembe številka 7. Konec glasovanja. Sprejet 15 proti 8. Predlog srembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog srembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni prve spremembe deset, kdo je za? Proti? Sprejet. Številka enajst, kdo je za? Proti? Preverili bomo še elektronsko. Je kloj. L'amendement est approuvé par Konec glasovanja. Sprejet 13 proti 12. Predlog sprejem je 12. Kdo je za? Kje je kontr? Proti. Preverili bomo še elektronsko. Sprejet 13 proti 8. Predlog sprejem je 13. Kdo je za? proti. Sprejet. Prav se nam je 14, kdo je za. Proti. Sprejet. 15, kdo je za. Proti. Preverili bomo. Preverjamo predlog se nam je 15. Petaj je tukaj. Glasujemo. Petaj je klo. Konec glasovanja. Sprejet 12 proti 9 in 4 je vzdržani. 16. Kdo je za? Proti. Mislim, da je sprejet. Sedaj pa glasovanje o končnem eh, dokumentu z izglasovanimi spremembami poimensko glasujemo. Svetajklu. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 18 glasov za, 6 proti. Naslednje poročilo gospoda Canja. Prav tako uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, Computer Programming, Finska. Preostrojen B1, kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe pet. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Spred. Predlog spremembe e, šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. Predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. Predlog spremembe osem. Kdo je za? Proti. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Preglasujem B8, torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet, 17 proti 6 se upravičujem. Dobro, dvigujte roke, prosim. 9, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Preglasujem B10, kdo je za? to je proti, vzdržani, sprejet. 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preostrojem je 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preostrojem je 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanjem s premembami poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 21 glasov za in 4 proti. Poročilo gospe Gardija Zabal Rubial o Evropski investicijski banki. Gre za letno poročilo za leto 2014. Predlog spremembe 1. Kdo je za? proti, vzdržani, spred. Prosim, ime dve, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Prelosujem med tri. Kdo je za? Preveriti želite. Prav. O predlogu sprejembe dve bomo glasovali še elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 12 sprejet. Predlog spremembe številka 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 4 ka 5, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Ne, se upravičujem, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 5. Skratka, taj klub. Konec glasovanja. 13 na obeh straneh. Kar pomeni, da je zavrnjen. Predlog spremembe je 6. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Skrutaj klub. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14 proti 10 predlosenem besede. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Predlog spremembe 8 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Drugi del, kdo je za? proti? Preverili bomo, preverili bomo drugi del. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet, 15 glasov za, 11 proti. Preostanem je 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preostanem je deset. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Zato, ker ne dvigujete vsi rok. Preverjamo torej predlog spremembe 10, če se ne motim. 9 je bil sprejet, 10 eh, pa bomo preverili. Pa dajmo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 11 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Roke dol, kdo je proti? Vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverili bomo drugi del tega priloga spremembe. Glasujemo. Scrutin est clos. Konec glasovanja. Sprejet 14 za, 12 proti. 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog sprejem je 13. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. Predlog sprejem je 14. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog sprememe je 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprememe je 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprememe je 17. Kdo je za? Proti? vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo predlog sremembe 17. Konec glasovanja. Spred 14 proti 12. Predlog sremembe 18. Kdo je za? Proti vzdržani. Spred. Predlog sremembe 19. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Preglasujem je 20, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem je 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In še glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo skrtaj klu. Konec glasovanja. Sprejet, 20 glasov za, 4 proti in 2 eh, vzdržana. Nous venons, nous examinons maintenant les transferts. Sedaj pa prošnje za prerazporeditev. Eh, gospa Gardija Zabal, oddelek 3, proračun za leto 2015. Izvolite. Hvala lepa. Imamo številne prenose. 36 in 39, ki sta povezana z skladom za prilagoditev eh, globalizaciji in 42 do 45, ki ima upraviti za humanitarno pomočjo, 12 milijonov humanitarne pomoči za Afganistan, 12 milijonov za Sudan in za Južni Sudan, 15 milijonov za Jemen in pa 13 milijonov za Srbijo in Makedonijo. Tako da prosim, da podprete vse te prenose. Bien, merci. Najlepša hvala. Mislim, da lahko glasujemo v sklopu za te eh, štiri predasporeditve. Ima kdo kaj proti in ne? Prav, poimensko. Najprej eh, prvi dve prošnji za prerasporeditev. 42 in 45. Najprej moramo glasovati o skladu za prilagoditev globalizaciji, na to še o humanitarnih sredstvih, tako da ne bomo mešali jabolk in hrušk. Najprej o 36 in 39. Poimensko glasujemo. Gospod Tajklu. Konec glasovanja. Ah, A kaj ne deluje? No, prav. 21 glasov za in 4 proti. In še 42 in 45. Oziroma 42, 43, 44, 45, poemensko glasujemo v sklopu. Glasujemo. Skrutaj klub. Konec glasovanja. 24 glasov za, 2 proti, sprejeto. Gospa Holmajer, drugi oddelki, prav tako leto 2015. Um, um, Gospod predsedujoči, prejšnjič sem morala povest, povedati, kakšne so posamezne številke, potem so mi rekli, naj tega ne naredim, uh, tako da jih lahko vsak prebere sam v dokumentih. Uh, če mi bo naslednjič naročeno drugače, potem uh, bom to upoštevala. No, vedno se nekdo pač pritožuje. Gre za zahtevo C6 pri, prispevki za evropske šole, to bi naj vzeli iz rezerve, to je zapisano v členu 27 in pa drugo gre za prerasporeditev denarja. Na to gledamo nekoliko sedaj kritično, ampak denar, ki bi nam ostal na koncu leta, bi porabili za to, da bi se izognili uh, obrestim, ki bi jih morali sicer plačati pri posojilih za naslednje leto. 71 milijonov naj bi tukaj torej porabili za to, da bi obresti plavočasno plačali in da ne bi bilo treba najemati, najemati posojil ali pa vsaj ne to, tako velikega zneska in potem plačevati obresti. Fond, To je dobra uporaba uporabljenih sredstev, ker gre za naložbe. In naš večletni finančni okvir nas eh, pogosto eh, prisili v takšno gestikulacijo. To bi morali v proračun zapisati kot eh, naložbo. Ampak zato, ker smo v okviru večletnega finančnega okvira, moramo ustvariti nekakšne eh, paralelne sisteme, kar seveda ni dobro, zato ker smo videti, kot da nismo dosledni. Ampak glede na to, kakšen je izziv pred nami, je to dobro odločitev. No, najprej prva prerasporeditev Evropske šole. nekateri eh, seveda želijo eh, šolanje svojih otrok v teh šolah. C6 poimensko glasujemo. Še enega pogrešamo, prav konec glasovanja. 20 za, 4 proti sprejeto. In še C7 o kadu, 71 milijonov, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Pri razporeditev je sprejeta 21 glasov za, 4 proti. Sur les Zimeble. Nepremičninska politika. Govorimo o zgradbi Montoye. Gospa Holmajer, izvolite. Eh, skušala bom vse skupaj na kratko povzeti. Namreč gre za to, da imamo izobraževalni center, ki je dosedaj bil nameščen v ulici Montoye 63. To, ta zgradba je nujno potrebna renovacije, tako da je Evropski parlament tukaj prisiljen iskati rešitev. Vse za prihodnost. Letni stroški za zgradbo Montoye 63 znašajo 2,2 milijona leta 2016 bi za to plačali samo polovico najemnine, morali bi pa še naprej plačevati celoletne stroške, celoletne stroške za davke in pa za mm, najmnino, kaj ti pogodba se izteče konec leta 2016. No, lastnik se je strinjal, da nas uh, namesti v neki drugi zgradbi, uh, tako da bi plačali 720 tisoč evrov najemnine. Eh, pri drugi zgradbi bi plačali tudi samo polovico davkov. Zakaj moramo za drugo zgradbo plačati celoletne davke? Zato, ker pogodba o najemu traja celo leto in ker tudi z mm, renovacijskimi deli pravzaprav zasedamo zgradbo. No, v, nasli, v tej nadomestni zgradbi bi potem imeli manjše stroške. 1,5 milijona bodo znašali stroški eh, te selitve. 200 tisoč bi potrebovali za pohištvo začasno. Za in pa 100 tisoč uh, za IK. 250 tisoč za IKT za brezžični internet. Eh, skratka, mm, moramo se nekam začasno preseliti, ne moremo zgradbe kar podreti in je na novo zgraditi. Se pravi, do leta 2017 bo ta stara zgradba obnovljena, vmes bomo imeli nadomestno zgradbo. Eh, leta 2018 bi se potem selili. 2,3 milijona nas bo to stalo vsega skupaj. 2,3 milijona. Eh, torej, to je podobno stroškom eh, zgradbe Montvoje 63. Eh, no, sedaj bi isti znesek plačali za to nadomestno eh, zgradbo za leto 2016. Um, ehm, potem bomo spet morali plačati stroške selitve v obnovljeno zgradbo 4,725 milijona. Um, Skratka, tem stroškom se nismo mogli izogniti, je pa administraciji uspelo uspelo ohraniti strošek najemnine zgradbe Montoje 63 na približno enaki ravni. Tako da mislim, da smo vse skupaj razumno um, uredili, se pravi, namestna zgradba bo Batimon Belmoncourt, potem pa se bomo spet preselili v zgradbo Montoje 63, ki bo potem obnuljena, modernizirana, ampak stroški ne bodo dosti višji, uh, tako da mislim, da smo se skupaj razumno uredili. Seveda pa prenovitev zgrad tudi predstavlja določene stroške. Hvala za to obelodanitev. Kakšno vprašanje morda, kolegi in kolegice? Ne. Prav, potem pa bomo sprejeli pozitivno odločitev na podlagi poročila gospe Holmajer dvignite roke, kdo je za, glede na to, da ne gre za prerasporeditev. Hvala, kdo je proti? Hvala, vzdržani. Odbor za proračune je večinsko za to operacijo. Ob 11.45 naj bi prisluhnili predstavitvi komisije. Govora bo o uporabi treh milijard finančnih sredstev za Turčijo. In eh, to pravim zato, ker je 11.45. Dobro nam gre. No, eh, ne gre zgolj za dobro organizacijo, gre tudi za to, da ste se vsi držali časa za govor. Seveda je Jose Manuel tisti, ki me bo popravil, če bom dejal kaj uh, napačnega, tudi gospod Gerard Depre uh, me lahko popravi, če želi. Končala so se pogajanja o proračunu za leto 2016 in velika večina parlamenta je uh, 25. novembra sprejela predlog uh, proračuna za leto 2016. 29. novembra pa smo izvedeli, da je svet predvidel 3 milijarde za Turčjo na podlagi predloga komisije. Ko si pogledamo uh, proračun za leto 2016, o katerem smo glasovali, pa tam teh 3 milijard ne najdemo. In uh, to je za nas uh, zaskrbljujoče, zato komaj čakamo na predstavitev komisije. Uh, Videli smo tudi eh, pobude za skrbniške sklade, trust funds za Sirijo in eh, Afriko. Gre za nekakšne satelite proračuna, deloma jih financiramo s pomočjo evropskega proračuna, ne vemo točno kako, na to pa morajo v ta dva sklada prispevati tudi države članice. In vsi ti sateliti predstavljajo nekakšno deformacijo evropskega proračuna in ti sateliti so izven nadzora Evropskega parlamenta. Sedaj pa nam predlagajo 3 milijarde za Sirijo. Kot parlamentarci moramo dobro razumeti, zakaj gre. Ko poskušate razložiti svojim državljanom in državljankam, kaj je evropski proračun, morate jasno izpostaviti uh, ta dejstva vse, vse demokratične institucije morajo zagotavljati eh, razumljivost proračuna za državljane. Uporabiti moramo vse možnosti za to. Revizija večletnega finančnega okvira, eh, o čemer sta danes govorila naša poročevalca gospa Olbricht in gospa Toma, eh, bo morda privedla do nekaterih dobrih rezultatov. Bomo videli. Besedo pa sedaj predajam komisiji. Gospa generalna eh, direktorica, gospa Kalvinjo, dobi besedo. Izvolite. Beaucoup, euh, najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala za to, da ste nam dali priložnost za to razpravo. Več informacij je krožilo v teh zadnjih tednih in vedno je dobro, da lahko obiščemo parlament in razjasnimo te stvari, tako da se bomo vsi razumeli, da bomo vsi na isti valovni dolžini. Nadaljevala bomo v angliščini. Naj vas vse spomnim na to, da je bila begunska kriza tista velika senca, ki je bila nad nami med proračunskimi pogajanji. Um, Tako da ni presenetljivo, da smo ugotovili, da je treba tukaj narediti več. Vsi se zavedamo, da se bodo pojavile nove potrebe a, pri tej krizi zgodovinskih razsežnosti. Med proračunskimi pogajanji smo si že zelo prizadevali tako v svetu, kakor tudi v parlamentu. Um, in uh, zato sem vam seveda zelo hvaležna. Treba ukrepiti tiste naslove v proračunu, ki so v prvi bojni liniji, ko gre za begunsko krizo, namreč 3 in 4. Um, na ta način smo podvojili sredstva, ki so mobilizirana za krizo uh, iz 2,9 na 4,5. No, ampak verjet, že takrat smo se zavedali, da to ne bo dovolj za soočanje z vsemi izzivi. Zlasti Turčija je tukaj postala ključnega pomena za to, kako se bo kriza razvijala naprej zaradi njenega geografskega položaja in zato, ker se na ozemlju Turčije že nahaja 2 milijona beguncev zato smo sprejeli skupni akcijski načrt s Turčijo za soočanje z begunsko krizo, vse skupaj zastavljeno v načrt skupnega ukrepanja za boj proti nezakonitemu priseljevanju, tihotapljanju in eh, vse skupaj spada tudi v kontekst koordinacije upravljanja begunca, ki, beguncev, ki živijo eh, v turških na turškem ozemlju. Vse to je del tega skupnega akcijskega načrta. Novembra se je komisija odločila, da bo vzpostavila zmogljivost za begunce za Turčijo od januarja 2016. Ta zmogljivost bo koordinirala vsega skupaj 3 milijarde evrov v letih 2016 in 2017. Naj vam naj podarim, da gre tukaj za mehanizem koordinacije. Um, 3 milijarde bodo prišle iz držav članic, tako da ne gre za 3 milijarde evrov iz evropskega proračuna. Gre za koordinacijski mehanizem 3 milijard evrov, 500 eh, milijonov iz evropskega proračuna in 2,5 milijarde iz prispevkov držav članic. Eh, se pravi, to ni sklad, to je mehanizem za koordinacijo. Prispevki iz eh, držav članic bodo mm, namenjeni evropskemu proračunu za to, da bi okrepili obstoječe inštrumente, predvsem predpristopno pomoč in pa humanitarno pomoč. Glede na to, da gre za Turčijo, je to pravi instrument v tem primeru. Se pravi, zgradba te zmogljivosti omogoča, da, um, te, da gredo ti prispevki ne posredno v evropski proračun, ne pa v nek poseben sklad. Na ta način lahko okrepimo naše programe. To se nam je zdel najenostavnejši način za kanalizacijo teh sredstev in na ta način smo lahko tudi najbolj spoštovali pravila, ki so povezana z proračunom, finančno uredbo in pa obveznosti poročanja tudi parlamenta. ta zmokljivost je bila ustanovljena v skladu z 210. in 214. členom pogodbe. Komisija lahko tako uh, sprejme pobudo za usklajevanje um, držav članic, zato da lahko omogočimo um, izvajanje raznih mednarodnih in čezmejnih ukrepov. Uh, In vse skupaj bomo financirali iz sovskega proračuna in pa iz prispevkov držav članic, kot sem že povedala. Eh, vse skupaj je lahko v obliki nepovratnih sredstev z posrednim ali pa neposrednim upravljanjem, kakor to predvideva, do, predvidevajo pač eh, pravne osnove posameznih programov ta koordinacija bo temeljila eh, na delu usmerjevalnega odbora. Naslednji posnetek, prosim. Ta usmerjevalni odbor, eh, ki mu bo predsedovala komisija, bo ponudil strateške smernice o koordinaciji pomoči. Vsaka država članica bo imela enega predstavnika v odboru, tudi Turčija bo članica tega odbora in imela bo svetovalno vlogo. Naj pojasnim, da je ta odbor namenjen temu, da koordiniramo akcije na, teran, na terenu, ne pa ukrepe za humanitarno pomoč. Um, gre torej za usklajevanje izvajanja ukrepov na terenu na strukturiran način, treba razviti infrastrukturo in tako naprej. Uh, in to mora biti usklajeno z ukrepi, ki jih sprejemajo turške oblasti kot sem že povedala, eh, ko gre za izvajanje, ehm, no, eh, prednostno nalogo bodo dobili ukrepi, ki ponujajo nemudno humanitarno in razvojno pomoč peguncem in pa ehm, gostiteljem. Um, Eh, torej namen zmogljivosti je, da eh, omogočimo integracijo beguncev, da podpiramo eh, gostujoče skupnosti. Ne gre za neposredno proračunsko pomoč turški vladi, to bi želela povdariti. Ehm, vse, vsem skupaj bomo naslovili vse posledice begunskega, teh, teh begunskih tokov in komisija bo pri vsem skupaj upoštevala načelo enakosti med spoloma in načelo nediskriminacije pri izvanju ukrepov iz te zmogljivosti. Uh, ne nazadnje, komisija bo o tem redno poročala parlamentu in svetu. Kot sem že povedala, sredstva bomo kanalizirali skozi že obstoječe programe, zato, uh, imamo zato tudi veljavno zakonodajo. Uh, No in eh, zmogljivost bomo tudi. Um, torej, zmogljivost bo tudi predmet rednega pregleda. Um, ko gre za države članice, bi te morale do 31. decembra, prosim za naslednji posnetek. Torej, države članice morajo do 31. 21. Um, decembra, torej čez en teden, napovedati eh, svoje ukrepe, plačilni načrt, torej nek urnik eh, plačil, če se tako izrazim. Um, tako da bodo razpisi za sredstva upoštevali potrebe na terenu. Komisija trenutno ocenjuje te potrebe na terenu. Kolegi iz generalnega direktorata so trenutno v Turčiji, analizirajo potrebe za to, da bi lahko pripravili podroben urnik tega, kakšni ukrepi so potrebni v letu 2016 in kakšni v letu 2017. Naj zaključim Eh, z poročanjem o trenutnem stanju. Včeraj sem cel dan preživela v Koreperju, v svetu poteka živahna razprava o prispevkih, o višini prispevkov. Izvorni predlog komisije je bil, da bi 500 milijonov evrov prispevali iz evropskega proračuna, no ampak uh, sedaj je prišlo do soglasnega poziva držav članic, da naj bo prispevek iz evropskega proračuna višji. No, zato ni možnosti v proračunu za leto 2016, kot ste uh, sami povedali, so se pogajanja v proračunu za leto 2016 zaključila, tako da tega ne bomo ponovno odpirali. Pod razdelkom 4 tu več ni uh, nobene rezerve. Uh, Eh, možnost 200 milijonov več obstaja za leto 2017, delno iz marše za raz, eh, iz razdelka 4 in pa mm, še dodatne prerasporeditve sredstev. Eh, v vsakem primeru pa. Je komisija tukaj analizirala vse so razpoložljivo dodatnih sredstev, vse možnosti prerasporeditev in želeli smo zagotoviti, da se ne bi dotaknili nobenega programa, ki ima opraviti z upravljanjem begunske krize v drugih programih. Eh, ko gre za prispevke, pa um, se tukaj porajajo razna vprašanja tudi o pravnem okviru in pa o upravljanju zmogljivosti. V Koreperju se danes zaključujejo pogajanja. Na prihajajočem Evropskem svetu bi naj, eh, bi naj dosegli dogovor o tem, torej šefi vlad in držav bi dosegli dogovor o tem, tako da bi zmogljivost lahko začela delovati v začetku naslednjega leta. Na enem izmed posnetkov imate prikaz prispevkov v letih 2016 in 2017. Kot sem že na začetku povedala, eh, je ta kriza zasenčila celotna pogajanja o proračunu, tako da smo že videli, kakšna bo eh, marža rezerva pri obstoječih instrumentih in eh, ta prerasporeditev eh, denarja po letih mm, je možna znotraj predvidenega proračuna. No, um, ko gre za dodeljena sredstva, to že obstaja v razdelkih 2 in 4. Tako da to so določbe, ki že obstajajo. Na ta način se na evropski ravni lahko odzovemo na izzive, ki so morda večji od. Uh, izzivov, ki smo jih lahko predvideli pred tremi ali štirimi leti. Takrat so bila naša pričakovanja in napovedi popolnoma drugačne. Hvala lepa. Merci, Merci. Najlepša hvala. Hvala za to predstavitev. Glede na to vpliva na proračun za leto 2016, o katerem smo ravno kar glasovali, bom besedo predal Žuzeju Manuelu Fernandešu splošnemu poročevalcu. Izvoli. Hvala, gospod predsednik. Rad bi izpostavil trud komisije. Rad bi izpostavil tudi ustvarjalnost komisije. Resnično poskušajo razrešiti ta problem. Vsi se moramo potruditi po največji možni meri. Imamo sklad za Sirijo, v višini ene milijarde evrov. Miljo, eh, milijardo 500, oziroma eh, to so sredstva iz evropskega proračuna, evropske države članice ne spoštujejo svojih prispevkov. Imamo eh, sklad za Afriko, eh, milijardo 400, 400 milijonov 1,4 bi naj prispeval evropski proračun, ostalo pa države, ki tega niso naredile. In sedaj imamo tudi ta sredstva in želimo, da je sistem obvezen za države članice. To so moji uvodni komentarji. kaj pa sredstva, ki so že bila namenjena drugim skrbniškim skladom? Ne moremo podvojiti denarja in v teh instrumentih že imamo cilje za eh, financiranje drugih prispevkov. Prvo vprašanje je seveda, če je ta mehanizem še vedno del Eh, svežnja za migracije skupaj z vsemi drugimi sredstvi, skladi eh, in obema skrbniškima skladoma. Drugo vprašanje je, kakšen je učinek na proračun za leto 2016. Jemljemo namreč sredstva iz proračuna za leto 2016, ki bi jih naj uporabili za druge cilje. In to kaže, da potrebujemo več prožnosti. Majhen proračun pač ne more služiti vsem našim ciljem. In to odraža še eno stvar. Pravi odziv ni medvladna strategija, ampak pristop skupnosti pri tem. Kakšen je učinek za proračun za 2016? 500 eh, milijonov ste dejali, ampak kaj naj s tem naredimo? Oziroma kaj s tem uh, izgubimo, česa ne bomo mogli narediti? Pa smo se k temu zavezali. Kako naj tukaj deluje? in sodeluje Evropski parlament. I, imeli bomo eh, predlog spremembe proračuna, gre za dodatna sredstva, ki bomo vložili v proračun. To je res, ampak ta sredstva bodo unesena v proračun, brez da bi jih dejansko unesli, brez da bi imeli eh, takšen predlog spremembe proračuna. Kako bo to potekalo, kako bomo to naredili? in kako bomo za isto mizo eh, posedli vse institucije, seveda tudi parlament pri obravnavi tega vprašanja. Kako zagotoviti, da bodo države članice nase prevzele ustrezno odgovornost? S krmiškim skladom to ni delovalo. Ta ustvarjalni mehanizem, ki ni zavezojoč, bo pa to delovalo? Ne vem, upam, in razprave že tečejo v svetu na to temo. V tej dvorani sem že večkrat dejal, da pri solidarnosti, solidarnosti ne sme ostati zgolj pri izjavah, pri besedah. Pogotoviti moramo, kaj narediti v praksi kako bodo države članice sprejele ustrezne ukrepe za to, da izkažejo to solidarnost. Sam bi rad povdaril še enkrat, kot sem dejal že uvodoma, da je komisija naredila vse, kar lahko, bila je izjemno ustvarjalna za to, da bi rešila ta problem. Problem pa je ta, da eh, države članice ne prevzemajo vajeti v svoje roke, eh, ne prevzemajo odgovornosti na svoje pleča. Poskrbeli bomo za solidarnost, sodelovali bomo z vami, naredili bomo vse za to, da parlament in komisija še naprej skupaj rešujeta eh, težave. Skupaj bomo eh, lahko rešili ta resen problem. Hvala. Hvala, gospod splošni poročevalec gospod Kristofor. Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tem, kar je ravno kar povedal gospod Fernandeš. Evropski proračun pač je, kar je. In to, eh, kar je povedal gospod Fernandeš, velja mislim, da v knjigi o oblikovanju proračuna nikoli ne boste našli takšnih pravil, eh, češ točno tako je treba oblikovati eh, proračun. Včasih je pač treba predvideti eh, določene ukrepe, nekateri drugi ukrepi pa so nepredvidljivi. Zato je pomembno zagotoviti ustrezno mero prožnosti znotraj proračuna, potrebujemo instrumente, orodja, s katerimi bomo lahko uh, ustrezno rešili to vrstne probleme, ki se naenkrat pojavijo in na katere nismo pomislili, ko smo oblikovali proračun. Če poskušamo ta razvoj dogodkov upoštevati pri eh, poročunu, se je treba zavedati dejstva, da bomo sredstvi, ki smo jih imeli, morali poskrbeti za več eh, različnih ukrepov, kot smo omenili. Ampak to pomeni, da gre za eh, razvodenitev evropskih, evropskega delovanja. Dejstvo je, da denarja pač ni tako veliko tudi če lahko dostopamo do drugih finančnih sredstev, bo vseeno težko pokriti velike projekte, velike ukrepe, naprimer eh, stroški begunske krize. Predsednik Evropskega sveta, predsednik Tusk, je že od začetka ključnega pomena pri tem procesu. Dejstvo pa je, da nismo vedeli, da bo ta tok eh, migrantov tako velik. Zanima me, če imamo kakšne številke, koliko denarja bodo oziroma so dobile države članice. Če si pogledamo situacijo v različnih državah članicah, se mi zdi pomembno, da dobimo informacije, eh, da vemo, koliko denarja države vlagajo in koliko denarja dobivajo. Naprimer, imamo tiste na zunanih mejih Evropske unije, ki morajo eh, prevzeti naše, nase več stroškov, zato ker morajo sprejeti ljudi, jih nahraniti, jim dati streho nad glavo in tako naprej. Kar se tiče vprašanja Turčije, se mi zdi, da je ta eden od ključev, če ne že glavni ključ do rešitve te težave. Ne smemo pozabiti, da eh, begunci k nam prihajajo iz eh, Sirije, iz eh, Libanona in drugot. Jordanija je naprimer pod ogromnim pritiskom, ker begunce spremajo že dlje časa. Mislim, da države članice še ne vedo, kakšni bodo ti stroški. Sam sem z eh, Cipra in če poslušate, da v Togloja in če upoštevate eh, situacijo na otokih, tudi Cipr je otok, Turčija pa ne priznava te države, ne priznava imena in mi ne bomo prispevali eh, denarja k temu. Če bi Turčija želela denar od nas kot prispevati, pevnic v evropski proračun, bi morali zgolj priznati Cipr državo, Cipr in problem bi rešili. Dokler pa naša država ne bo priznana, jim ne bomo dali enega samega beliča. To je eden od razlogov, obstajajo pa tudi drugi razlogi. A vemo, zakaj bo ta denar porabljen? A se zavedamo eh, dejstva, da na deset tisoče kurdov želi nazaj v Kobani, nazaj v Sirijo in da jim Turčija ne dovoljuje eh, odhoda v Kobani, zato ker se bojijo, da se bodo tam borili, borili za vzpostavitev svoje eh, države. In Turki zaradi določenih eh, razlogov pač ne pustijo tem deset deset tisoče tur, uh, kurdom, da bi uh, odšli nazaj v Sirijo, nazaj v Kobani. A se bodo ta sredstva porabljala tudi za te turške ukrepe? Rad bi torej informacije strani komisije in sveta o tem. 3 milijarde evrov omenjamo za ta sklad. Potrebujemo mehanizem, s katerim bomo ustrezno določili porabo teh sredstev. Ali se bodo sredstva uporabljala za begunce, za reševanje eh, migranskih vprašanj, točno moramo vedeti, zakaj gre. Se pa strinjam s komisijo, da eh, čež da Turčija drži ključ do rešitve te krize. Njihova strategija do sedaj je zagotovila te begunske tokove. Odgovoriti moramo na vsa ta vprašanja. Najlepša hvala, gospod Kristoforu. Tolmači so z nami do 12.30. Na seznamu pa so štiri govorniki. Gospod Gorens začne. Plusieurs commentaires à faire. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam več komentarjev. Najprej najlepša hvala komisiji za pojasnila in predstavitev. Pomembno je spomniti, da so sredstva, ki bodo uh, prenešena uh, Turčiji, sredstva, ki se bodo uporabljala za humanitarno pomoč, ne pa za druge stvari. Glede financiranja bi dejal takole. Že dolga leta Eh, zahtevamo dodatna sredstva. Humanitarni proračun Evropske unije in držav članic eh, je podhranjen. To je strukturna težava in potrebujemo celovito rešitev za eh, to problematiko. Tretji komentar. Strinjam se s splošnim poročevalcem. Sklad Madat sklad za eh, Sirijo je, oziroma eh, sklad za eh, Libanon in Jordanijo je simboličen. Zahtevamo 1,8 milijarde od držav članic. Trenutno smo dosegli 5 odstotkov zahtevane vsote. Nismo dosegli uh, tistega pravega cilja. Nikoli ga ne bomo dosegli na ta način. Tudi to je nekakšen sistem, to je strukturna težava. Države članice sistematično uh, ne uh, dosegajo vsot, ki, k katerim so se uh, zavezale. Naprimer, imeli smo konferenco v Montereju, v Addis Abebi, uh, določili smo cilje, imeli smo ni cela sedem odstotka. Uh, ampak države članice preprosto ne zagotavljajo sredstev za eh, sklad Madad, za skrbniški sklad za Afriko in mislim, da je jasno, da bodo ponovno prelomili besedo. Vsi humanitarni akteri pa čakajo na uh, izvajanje te strategije, ki smo jo dorekli. Prejšnji govorniki so že dejali, da bo zato treba ponovno spremeniti proračun. Ne smemo pozabiti, niti, da so begunci uh, najprej prvo leto upravičeni do uh, sredstev za uh, razvoj. In še zadnja stvar, gre tudi za poseganje v pristojnosti Evropskega parlamenta. V tej fazi, ko uh, nuja zahteva hiter odziv, moramo to narediti. Na to pa nas čaka umestna revizija. Ker kar se tiče Eh, sklada za razvoj, nimamo besede. Kar se tiče skrbniškega sklada, eh, nimamo besede. Samo obveščeni smo. Kar se tiče tega sklada, eh, parlament sodeluje, ampak nekje ob strani. Mislim, da je treba zagotoviti malce več strukture tukaj. Države članice pa morajo prav tako priti v ta odbor in se zagovarjati. Potrebujemo sistem, ki bo od držav članic zahteval, da izvajajo to, kar so obljubile. Zakaj niso dosegli ni cela sedem odstotka, zakaj uh, podajajo izjave, ki jih na to ne izvajajo. S prstom je treba pokazati na tiste, ki so za to odgovorni. To ni Evropska unija, ampak To ni Evropska unija, to je medvladni pristop in to je nespremljivo. Hvala, gospod Grns. Ja, šefi vladnih držav se ravno kar dogovarjajo, kar zadeva finančne obveznosti za COP21. Ja, tudi to sem pozabil omeniti, to je ista maškarada. Ja, takšna je pač politika. Gospod Olbricht. Short, uh... Ja, samo na kratko čisto proračunsko vprašanje. Nič cela pet odstotka iz evropskega proračuna. Čeprav razumem, gre za reprogramiranje v četrtem razdelku in 2,5 prispevke držav članic. To, je, uh, to so zunanja dodeljena sredstva. Ali bomo imeli teh dodatnih 2,5, ki bodo vstopili v proračun in ko bo to unešeno v proračun, eh, kam bomo to unesli v razdelek 4, to ni sklad ali imamo kakšno posebno eh, zmogljivost, kdo bo to nadzoroval? To je svež denar, to je denar, ki eh, to je vprašanje, ki ga je postavil tudi naš splošni poročevalec, ali bo to spremenilo proračun v proračunskem smislu? Eh, kakšen bo ta mehanizem? <laughs> Ja, bomo šli na ECB iskati ta denar. Gospa Vanna. Hvala lepa, gospod predsedujoči, imam podobno vprašanje in sicer um, delež držav članic in pa delež iz evropskega proračuna. Uh, imamo delovni dokument, torej 3 milijarde naj bi po tem dokumentu uh, unesli v proračun in ob tem ne bi upoštevali prispevkov držav članic. Ali je to napačno predstavljeno? In pa drugo vprašanje v zvezi vsebino, torej vsebino ukrepov ta mandat uh, sklepa komisije, kakšni so ti ukrepi, uh, tukaj ne gre za specifične ukrepe, gre za humanitarne ukrepe, za begunce, potem pa nasplošno govorimo o ukrepih na lokalni in regionalni ravni, o upravljanju begunske krize. To lahko pomeni marsikaj. Zanima me, ali je tukaj predvideno uh, Eh, tudi mm, nadzor nad mejami ali to vključuje tudi um, recimo ukrepe na področju policijskega sodelovanja ali tukaj kakšne ukrepe izključujete. Kaj bo to pomenilo? Plišoma. Gospod Silinus, hvala lepa. Kako hitro se je Evropska unija premaknila za to, da bi podprla Turčijo? Ja, to očitno govori o tem, da Evropsko unijo zelo skrbi islamska grožnja, grožnja islamske države, čeprav se za vsem skupaj skriva tudi Turčija. Sedaj se. begunce spodbuja, da naj zapustijo Turčijo v velikih številkah. No, 3 milijarde bi sedaj naj namenili Turčiji in a, s tem zmanjšali razsežnost tega problema. Ampak bojim se, da ste se tukaj hudo zmotili. Zgodovinsko gledano, Turčija ni nikoli spoštovala nobene obljube ki jih je dala v mednarodnem kontekstu. Recimo resolucija Združenih narodov o okupiranem Cipru. Turčija še vedno zaseda dve tretjini Cipra in ali mislite, da se bodo sedaj zrušili pod pritiskom Evropske unije, ker se bodo mogli odzvati na ta velik begunski tok? Mislim, da se to ne bo zgodilo. Turčija je že dobila denar, ki je namenjen za pomoč uh, uprav, z, pri upravljanju z begunsko krizo. Torej, denar smo že mobilizirali pod različnimi razdelki za isti namen, ampak dejansko ta begunski tok ni popustil. Tok beguncev iz turškega ozemlja v Evropsko unijo ni popustil. No, morda uh, se Evropski komisiji zdi, da to, kar smo naredili do sedaj, ni bilo dovolj in da bo teh dodatnih 3 milijard sedaj rešilo vse probleme. No, ampak kaj se bo pa zgodilo, če, bo teh treh, če bodo te 3 milijarde porabljene, begunski tok ne bo pojenjal? Uh, bo komisija potem začela še več denarja metati Turčiji. Kakšno jamstvo imamo, da bo denar, ki ga namenjamo Turčiji, uporabljen za prave namene, torej da bo vse denar porabljen za to, da bi zmanjšali eh, begunske tokove v Evropsko unijo. Kaj, če bo to porabljeno za druge namene? Torej, ali imajo države članice tukaj kakršno koli jamstvo in kaj se bo zgodilo, če bo potrebnega še več denarja? Ali ima komisija kakšna jamstva, da bo Turčija tukaj izpolnila svoje obljube? Merci, hvala, gospod Vali. Ja, hvala lepa na hitro. To se mi zdi dokaj politična razprava na temo, eh, kdo je sprejel odločitev ta denar, ta bo tudi prevzel odgovornost. Kar zdaj nadzor nad temi sredstvi, gre torej za nujne primere in eh, tudi v prejšnjih primerih, ko je šlo za begunce, ko je šlo za druge nujne primere, smo videli, da tu nadzor ostaja dokaj pomankljiv, ker se pač ta sredstva sproščajo mm, podnujno in se stvari ne nadzirajo. Tako da Poleg tega, da morate najti ta denar, je vprašanje tudi, ali imate nek sistem, kako nadzirati državo, kot je Turčija, v smislu ustrezne porabe teh eh, sredstev. Kaj ti sicer nima nobenega smisla dajati denarja. Torej, šest mesecev že sprašujem in še vedno nimam nobenega jasnega odgovora. Hvala. Hvala, gospod Maragal. Sí, gracias, presidente hvala gospod predsedujoči zahvaljujem se komisiji za vsa njena prizadevanja dejansko je komisija dobila sedaj neko darilo eh, zdi se eh, kot da je to nekaj običajnega ampak eh, v resnici temu ni tako iz večjih razlogov. To ne pomeni, da sem jaz proti tej ideji, ampak bolje bi bilo, če bi vse skupaj pospremili z mm, kompromisom, z, oprostite, z zavezami strani držav članic in pa z jasnimi informacijami o tem, kam gredo ta sredstva. Ehm, ravno zato bi potrebovali konsolidiran proračun. torej te 2,5 milijardi iz držav članic, eh, torej to bodo sedaj nekakšna zunanja sredstva v eh, upravljanju komisije in zato, ravno zato potrebujemo neko podrobno vizijo. Ehm, okrog tega, kam bo došla ta sredstva. Če se to ne bo zgodilo, potem ne bomo vedeli, kaj, eh, čemu je namenjen ta denar. Eh, torej, govorimo o humanitarni pomoči. Eh, tukaj sicer vemo, da bo ta denar namenjen humanitarni pomoči, ampak ne vemo, v kakšni obliki. Tukaj moramo biti zelo odgovorni, ko gre za ta sredstva. Mi smo odgovorni za to. Če jaz želim pred mojimi voljivci, torej jaz sem želel ta program braniti pred mojimi voljivci, ampak um, takšno, kot je zdaj stanje, tega ne bom mogel narediti. Pri vsem skupaj seveda tudi svet eh, brilira svojo odsotnostjo, enako velja za današnjo razpravo o večjetem finančnem okviru. Zdi se mi, da se tukaj gremo nekakšno virtualno politiko brez jasno predvidenih tveganj. No, ampak eh, seveda je treba pri vsem skupaj upoštevati tudi da gre za Turčijo. V redu, če bi bila to partnerska država, ki bi lahko zaupali, s katero bi imeli veliko izkušenj, bi bilo vse skupaj lažje. Ampak, ehm, nažalost, v primeru Turčije obstaja določena mera nezaupanja. Tako da v primeru Turčije moramo biti strogi, moramo biti razumni, moramo biti odgovorni tudi do naših državljanov. Tudi jaz bi si želel, da bi države članice in Evropska unija odigrali bolj aktivno vlogo pri sprejemanju beguncev. Eh, torej, eh, res je, treba je pomagati drugim gostujočim državam, ampak tudi mi moramo pomagati tem ljudem in to se sedaj še ni uresničilo. Hvala lepa, drugih prošen za besedo nisem eh, zaznal. Hvala tudi tolmačem, ki so se strinjali, da bodo deset dodatnih minut eh, nadaljevali z nami, čeprav so že od 9. ure tu. Hvala lepa iskreno, pravi predsedujoči. Čisto kratko vprašanje, predtem dam besedo gospe Kalvinjo. Nam lahko natančno poveste, ali so, te, so to sredstva iz proračuna EU ali bodo to sredstva izven proračuna EU. To je prvo. Drugo, gospod Kalvinjo, nam lahko poveste, kakšne zaveze naj bi države članice sprejele za oba skrbniška sklada, torej za Afriko in za Sirijo. In koliko z obveznosti oziroma zavez je bilo potrebno do sedaj in eh, kako je tudi z dogovori med državami članicami, kakšen je ključ po razdelitve, ali je to kaj vnaprej dogovorjeno ali pač vsak po svoje. Tako, ura je 12.30, 10 minut imate mm, za odgovor na naše vprašanje. Izvolite. In eh, seveda sem si zabeležil, da je tudi nekaj težkih političnih vprašanj, ki stojijo za vsem skupaj. Da res je, da je težko eh, govoriti o politike oskrbe z vodo, ko ti v hiši gori, ampak dejstvo je, da je vendarle potrebno nekoliko več reda vzpostaviti v teh državah, odkuder prihajajo begunci v begu pred vojno in nasiljem. Izvolite. Oui, merci beaucoup, monsieur le président, merci. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa vsem. Menim, da so vprašanja, ki jih zastavljate, izredno relevantna in Začnem s tem, da povem, da se strinjamo z večino vaših komentarjev. Pomembno je, da smo kar se da previdni, ko gre za uporabo teh sredstev, ki so namenjena pomoči Turčiji glede begunskih. Tako, gospod Presa bo dobil besedo kasneje, da razloži nekaj. Uh, več podrobnosti, kar zadeva proračunsko tehnične zadeve. Pa gospod Obrih in ostali, naj vas pomirim, da ne razmišljamo o kakšnih prenosih iz drugih skladov, ki so bili ustvarjeni. Večina sredstev bi prišla iz dopolnitev obstoječih programov kar je bilo dogovorjeno v pogajanjih za proračun 2016 in eh, zato tudi izražam hvaležnost Evropskemu parlamentu, ki je do zadnjega trenutka ustrajal na tem, da se ti programi, še posebej IPA in ENI, v zadnji fazi pogajanj vendar eh, so dobili dodatna sredstva, tako da to so sredstva ki bodo predvidene za, za, za Turčijo, kar je že bilo predvideno, in humanitarna pomoč, to pa prihaja iz proračuna, vključno z rezervo za dnevne primere, tako da gre zgolj za porabo sredstev, ki so tako ali tako že bila dodeljena za proračun 2016. Gospod Kristoforu je izpostavil zelo relevantno vprašanje, namreč vtis je, kot da ne počnemo ničesar. Ampak moji kolegi v komisiji delajo noč in dan, podpredsednica Georgijeva danes ne more biti tu, eh, kljub temu, da se je želela biti tu, saj eh, je na poti v Grčijo eh, za podpis porazuma z UNHCR. Tako da vsi delajo vse za to, da bi dosegli rezultat. Z vidika proračuna EU so se sredstva podvojila, tako da se veliko dogaja, še vedno pa je vtis, da se premalo odvija na terenu. Deloma je to povezano s tem, da kar zadeva humanitarno pomoč, ki se kanalizira neposredno preko nevladnih organizacij in drugih mednarodnih organizacij. Eh, del sredstev iz poglave 3 pa se upravlja v skupnem upravljanju z državami članicami in eh, država članice je ta begunski tok presenetil in niso bile pripravljene na absorpcijo teh sredstev in nekateri inštrumente, ki jih imamo, so zaenkrat še neizkoriščeni in rezerva za nune primere AMIFA in ESF-a eh, e uporabljajo eh, države članice v tem trenutku, saj preprosto niso imele ustreznih inštrumentov in organov za absorpcijo in implementacijo sredstev, kot je bilo prvotno predvideno. Kar nekaj vprašanj je bilo, kar zadeva namembnost sredstev in eh, tudi nekaj pomislekov. Eh, ste kolegi izrazili eh, iz Cipra in eh, Grčije, glede tega, ali bo denar šel v Turčiji. Še enkrat naj povem, denar gre za zelo konkreten cilj pomoči beguncem v lokalnih skupnostih, tako da ta denar ne gre v turški proračun kot tak, ne vključuje se v turški proračun. Zdaj o kakšnih zadevah govorimo prvi cilj je humanitarna pomoč, rdeči križ, UNHCR, kakorkoli že. Potem vse čas spremljamo in ocenjujemo potrebe, to je zaenkrat še preliminarno, ampak eh, te podatke delimo tudi z UNHCR-om in drugimi agencijami OZN, ki so na terenu in tudi z nevladnimi organizacijami in nekako se zdi, da so vsi skupaj mnenja, da je problem, ki ga imamo, ta, da Eh, velik del te populacije ne živi v begunskih eh, taboriščih in to v najrevnejšem delu Turčije. In zato so tu zelo jasno identificirane potrebe, vezane na, na osnovno oskrbo, eh, hrana in zdravstvo, dostop do osnovnega šolstva za otroke, potem tudi psihološka pomoč za otroke. V prvi fazi gre tu za zelo neposredno podporo, potem pa bo potrebno ukrepiti obstoječo infrastrukturo, Eh, vezano na to vrstne storitve, potem razvoj eh, skupnostnih centrov, eh, primarne zdravstvene skrbe in tako naprej in potem v naknadni fazi razvoj zopet lokalne infrastrukture tudi na tem področju. Torej ocena potreb je zelo jasno usmerjena v begonsko populacijo in skupnosti gostiteljice, ne pa v druge aktivnosti, ki razumem bi bilo nekaj zelo zaskrbljujočega za Evropski parlament, pa tudi za Evropsko komisijo, mimo grede. No, kot rečeno, to je preliminarna informacija zdaj, stvari še potekajo in vse čas vas bomo seveda obveščali o razvoju dogodkov na tem področju, odvisno pač od tega, kako se stvari razjasnjujejo. Naslednja zadeva, pogojevanje. Kot sem dejala v vodoma, je ta inštrument v okviru strateškega načrta in imamo jasno pogojevanje v smislu aktivnosti in angažiranosti turških oblasti in denar, kot rečeno, ne gre zdaj kot povšalni znesek nekam, ne. To je denar, ki ga postopno izplačujemo, eh, kakor se pač implementirajo projekti in eh, del eh, bo odpadel na leto 2016, pomemben del pa na tudi leta 2017 in tudi ta odbor bo zagotavljal, da se izpolnjujejo določeni pogoji. Nekateri pravite, da svet ne spoštuje svojih zavez, no treba je upoštevati tudi, da države članice ne ukrepajo zgolj preko svojih prispevkov evropskim inštrumentom, ampak so nekatere države članice tudi same zelo aktivne in celo zelo uh, Eh, širokogrudne na bilateralni ravni in tudi tega ne smemo pustiti ob strani, ko razmišljamo o ukrepanju držav članic. Toliko mislim, da je vendarle treba eh, pošteno povedati tudi tu. Gospa Vana, če se ne motim, je spraševala, kaj je z dokumentom eh, sveta, včeraj namreč je bil vse 3 milijarde prišle iz Rusov proračuna, to je bil tehničen dokument francoske in nemške delegacije, ki pa ga Koreper ni potrdil kot rečeno, razprava zdaj še poteka. Ves čas preverjamo preko telefonov, kaj se dogaja v svetu, ampak eh, zaenkrat eh, svet tega ni niti odločil, niti predlagal uradno. Finally, just a, a reference. Uh... No in še, kar zadeva hitrost ukrepanja in pa vaše pomisleke glede hitrega vključevanja v te aktivnosti. No, v zadnjih mesecih to ugotavljamo, da je evropski proračun inštrument, ki se številnim morda ne zdi zadosten za odziv na te izzive, ampak so tu določeni elementi fleksibilnosti, ki nam omogočajo, da se odzovemo na nekatere izzive, vsaj do določene mere. No, lansko leto smo videli pri grški krizi, da je bila junija, julija ta kriza v ospredju in dve milijardi dodatnih plačil smo namenili Grči za leto 2015 in 2016 preko prerasporeditve sredstev znotraj proračuna in eh, to je šlo pač za hiter odziv eh, na krizne razmere. Potem eh, kriza mleka, kjer smo tudi potem prerasporedili sredstva in smo za 700 milijonov uspeli okrepiti plačila iz eh, evropskega proračuna. Zdaj je ta kriza in eh, mislim, da je treba verjeti, da so tu pa tam vendarle določeni elementi tudi pozitivni. Namreč, da najdemo inteligente, ustvarjalne poti, tudi ste rekli, tudi to drži, eh, kar zadeva odzivanje se na potrebe in iskanje rešitev znotraj pravnega okvira, zagotovljajoč, da se vsi mehanizmi nadzora in vsi mehanizmi zagotavljanja politične odgovornosti tudi spoštujejo, enako velja tudi v tem primeru. In eh, zato je iskanje teh eh, ustvarjalnih rešitev, po mojem mnenju, konec koncev to, eh, za kar nas plačujejo, konec koncev. Tako da mislim, da je to vsekakor pozitivno sporočilo, ki ga lahko pošljemo v svet in upam, da bomo znali tudi bolje komunicirati na to temo v prihodnih mesecih, da bodo evropski državljani razumeli, kaj delamo na terenu, še pomeni, da bodo begunci razumeli in videli, kaj počnemo. In na kratko bi seveda dala še Silvano, da bo razložil, kako deluje sistem namenskih prihodkov. Hvala lepa, predsednik. Torej, teh 2,5 milijard eh, dodatnih sredstev, poleg tega, kar je v evropskem proračunu, eh, ali je to torej dodaten denar ali to prihaja iz proračuna, odgovor je da, to je dodaten denar. Kako bo to funkcioniralo? No, preko mehanizma, ki ga predvideva finančna uredba in to omogoča donatem izven proračuna EU, da prispevajo Eh, posameznim inštrumentom, konkretnim inštrumentom, sploh na področju razvojne pomoči eh, in drugih eksternih inštrumentov, da torej sodelujejo pri implementaciji. Ti namenski prihodki bodo torej povečali količino sredstev, ki so na voljo za posamezne inštrumente, pa naj gre za humanitarno pomoč, naj gre za predpristopne inštrumente. In eh, komisija bo tako imela več možnosti, več sredstev za implementacijo teh politik. No in v tem konkretnem primeru gre za konkreten namen begunci v Turčiji. To torej formalno ni sestavni del odobritev obveznosti v, v, v proračunu, ampak sredstva, ki bodo na voljo v letih 2016 in 2017. bodo dodatna te dve milijardami. Se upravičujem, gospod Preza, to pomeni kaj? To pomeni, da bomo imeli poseben inštrument ali pa bo dejansko proračun EU tisti, iz katerega bodo ta sredstva šla. Ja, evropski proračun, ampak gre za konkretne specifične proračunske postavke, ki omogočajo porabo na podlagi ustreznih pravnih oziroma zakonskih aktov, ki opredeljujejo, kateri katera potrošnja, kakšna potrošnja je upravičena. Vprašanje je bilo, kakšne aktivnosti se lahko financirajo, torej če gre za predpristopne inštrumente, eh, potem morajo eh, ti projekti izpolnjevati pogoje, enako velja potem za humanitarno pomoč in to velja tudi za nadzor. Gospod Vali je spraševal, kdo bo to nadziral. Glede na to, da bo implementacija potekala preko teh eh, implementacijskih inštrumentov ruskega proračuna, bodo vsi nadzorni mehanizmi, ki so trenutno v veljavi, tudi e, ostali. Ne bo šlo za zniženje ravni nadzora, enaka raven nadzora bo e, kot pri e, ostalih sredstvih, ki se izplačujejo iz proračuna. To torej pomeni, da za proračun 2016 imamo milijardo 250 milijonov dodatnih prihodkov, torej polovico teh dveh milijard in pol, ki naj bi jih vplačale države članice v obdobju 2016-2017. Ta sredstva niso dodatno opisana, ampak razpoložljivo sredstvo v letu 2016 za aktivnosti na področju beguncev v Turčiji se poveča za znesek 1,5 zonanih prihodkov. In to so sredstva, ki so individualna. Ja, že, že, ampak ta sredstva se bodo izkazovala v proračunskih prihodkih. Ja, ja, ja, to bodo proračunski prihodki, prav tako pa bo to potem vidno v proračunskem izvrševanju. Torej, milijardo 250 milijonov dodatnih eh, plačil, če bodo države pač to plačale, dobro, bomo videli, kakšna bo porazdelitev. In to bo potem pomenilo, da boste za milijardo 250 milijonov lahko povečali obseg eh, eh, predpristopnih sredstev, humanitarnih sredstev in tako naprej. Je tako. Torej, to ne bo nek ločen sklad izven proračuna. Kakšna pa bo porazdelitev med državami? Ja, to, kar smo predlagali eh, v odložbi komisiji, je, da se porazdelitev bremen utemeli na podlagi BNP-ja, torej isto pravilo kot za proračunski prispevek, torej to je mislim, da je nekaj, kar vse države članice dobro poznajo. Edino, kar nam zdaj še manjka, je soglasje držav članic. <laughs> Ça, mais on est à la veille de Noël. No, ampak smo tik pred Božičem. In vendar le lahko sanjamo. Je to to, ste zaključili, Nam, nas lahko samo spomnite, kaj je zdaj še s skladom za Afriko in Sirijo. Prispevki držav bodo koliko milijardo, dvesto, nekaj takega. Raje vam odgovorim v pisni obliki, ker ravno z gospodom Prezom, Prezo ugotavljajo, kaj so najbolj aktualni podatki. Dobro, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, hvala tudi. Eh, kolegom, ki so bili tu, hvala tolmačem. In eh, naj samo še povem, da bo odbor za proračun odšel na pot v Turčijo od 8.10. januarja prihodnje leto. To bo torej delegacija našega odbora, kjer bomo preverili, kako se bo organiziral ta evropski prispevek za pomoč beguncem, ki bi ostali v Turčiji in eh, se s tem odrekli prihod v Evropo. Še kakšno vprašanje, če ne nič hudega? Naslednji sestanek bo prihodnje leto in sicer tu v Bruslju 27. in 28. januarja. Vmes nas čaka še novo leto in božič. Vsem želim vesele praznike in tudi vsem ostalim, ki nam pomagate pri našem delu. Thank you.